Eh, good morning, eh, welcome in our. Jutro, dobrodošli na seji našega odbora. Prva točka je izmenjava mnen s podpredsednikom eh, Jurkijem Katanjem, ki je pristojen za delovna mesta, rast naložbe in konkurenčnost. strukturiran dialog vključuje te izmenjave mnen, namen tega sestanka, da se porimo o napredku delovnega programa komisije in tudi o prihodnih pobudah, da izmenjamo mnenje o zakonodajnih dosjejih, ki so že bili predstavljeni strani komisije, vendar še niso sprejeti tu na parlamentu, in tudi izmenjava mnenj glede prednostnih nalog za leto 2018 in do konca zakonodajnega sklica. Gospod komisar, beseda je vaša, izvolite. Morning. Hvala lepa. Gospe in gospodje, hvala za vabilo. Eh, komisarka Bjenkovska je bila tu prejšnji mesec, če prav razumem. Torej, nimam toliko dodati temu, kar je ona že povedala. In pogovarjali ste tudi s komisarko o zadevah glede eh, digitalnega skupnega trga. Vendar bi rad ob tej priložnosti izpostavil dve zadevi. Rad bi ocenil, kaj so morda glavni izzivi, pozitivni izzivi za skupni trg v prihodnih letih. Katere so tiste zadeve, za katere menim, da bodo prinesle nove priložnosti? Bo pa to hkrati tudi pritisk za evropske regulatorje, ki morajo prilagoditi skupni trg novemu trgu. Potem mi je povedal nekaj glede postopkov, ki potekajo, glede predlogov, ki so že tu. Torej, ne povem nekaj glede prihodnih eh, izzivov. Če si ogledamo svet ekonomije, lahko zaznate dva mega trenda. Nista le evropska, temveč globalna mega trenda, ki bo sta oblikovala trg. <coughs> Torej, na svetovni ravni bo trg drugačen. Ta dva mega trenda sta krožno gospodarstvo in druga je in, pamet, eh, umetna inteligenca oboje bo povsem spremenilo trge, kot jih poznamo danes. Krožno gospodarstvo je nekaj, kjer je Evropa pred vsemi, mi smo največji trg, ki si je proaktivno prizadeval za to, da gledamo, kako spremeniti regulatorno okolje, za to, da bi ustvarili spodbude in da bi spodbujali Eh, dejavnosti zasebnega sektorja v bolj krožen način poslovanja. In zelo vznemirljivo je eh, to tudi za delo komisije. Če se ogledate najboljše prakse na evropskem trgu, ko gre za krožne poslovne modele, so to pravzaprav vse inovacije zasebnega sektorja. Tudi mora biti tako. In vloga zakonodajalcev je, da to delo olajšuje. Moramo gotoviti, kaj so prave spodbude, katere uredbe bi morali sprejeti ali morda potrebujemo nekje deregulacijo namesto nove regulacije, zato da bi spodbujali zasebni sektor, da iz linearnega modela pristopi v uh, krožni model poslovanja. priča smo zanimivim primerom in imam recimo strategijo za plastiko. To smo na komisiji sprejeli pred približno štirimi tedni. Večina teh odločitev in idej, ki jih imamo, je povezanih s skupnim trgom, s predlogom v zvezi s, s skupnim trgom. Odločili smo se, da v letu 2030 bi vsa plastika, ki se uporablja za embalažo na EU trgu, mora biti takšna, da se jo da reciklirati. In to je sedaj delo, ki poteka. Želimo spostaviti standarde kakovosti za plastično embalažo. Kajte težava trenutno je to, da imamo ogromno različnih vrst plastike, ki se uporablja za embalažo. In ne morete vseh ponovno uporabiti, ker je kakovost tako različna. Obstajajo tudi plastike, ki vsebujejo snovi, ki so eh, strupene, in ki se jih ne more uporabiti za embalažo hrane, lahko pa jih uporabimo za kaj drugega, za embalažo česa drugega. Torej moramo ločevati različne vrste plastik, če želimo zmanjšati količino uh, plastike in jo ponovno uporabiti. Torej, to je pobuda za notranji trg. Želimo ustvariti notranji trg za uh, odpadke plastične embalaže. Potem še en konkreten primer ki je povezan s skupnim trgom, to, da imeli um, kakovostne standarde za reciklirano plastiko. Le šest odstotkov plastike, ki se uporablja, je reciklirane, to je skoraj da nič. In težava je, da tudi tu nimamo standardov kakovosti za reciklirano plastiko. Torej nimamo skupnega trga za reciklirano plastiko. To pa želimo spremeniti. Zakaj govorim vse to? Želim pokazati, da krožno gospodarstvo ima različne gradnike, različne delce. Ne smemo gledati le na okoljsko vprašanje. Če izzive krožnega gospodarstva pravilno naslovimo, to pomeni, da je končni proizvod končna posledica čistejši svet. Zato potrebujemo tržno gospodarstvo, skupni trg, ki bo upravil to nalogo. Strategija za plastiko je le eden od primerov tega, kar delamo, kar smo delali v zadnjih nekaj letih in če si gledamo, kaj se dogaja na kitajskem, vidimo, da v tem da je to tolmačenje tržnega gospodarstva zmagovalno. Kitajska zelo uh, proaktivno razvija krožno gospodarstvo, zakonodajo za krožno gospodarstvo in lahko se, lahko se tu tudi koordiniramo s Kitajsko. Eh, Sveda je Evropa tu pred drugimi tekmeci, ko gre za vprašanje krožnega gospodarstva, ko pa gre za eh, umetno inteligenco, pa zaostajamo. Kitajska in ZDA vodita, to je jasno. In uh, mi ne želimo eh, kopirati modelov iz Kitajske, ker pri nas recimo imamo koncept zasebnosti, kar na Kitajskem ne igra uh, vloge, vendar tudi v ZDA nas prehitevajo. Umetna inteligenca je horizontal, horizontalna tema, ki se dotika vseh sektorjev, recimo vprašanje zdravstvenega varstva, analitike, vsi po, po, poznamo koncept samozavozečih vozil. Umetna inteligenca ustvarja nov trg storitev, ne le novih uh, proizvodov, temveč tudi novih storitev. In vprašanje je, ali je Evropa pripravljena eh, bolj poudariti to področje, kot ga je v zadnjih uh, letih, ko gre za trg storitev vsi vemo, da države članice in parlament so uh, uh torej iz političnih zlogov nenaklonjeni temu, da bi izboljšali skupni trg storitev. Vendar imamo vedno več izzivov, ki so posledica razvoja tehnologij in zato smo v položaju, ko moramo biti bolj kot prej pripravljeni harmonizirati trg storitev v Evropi, če ne želimo izgubiti v, v tekmi z drugimi tekmeci. Zdaj bi se iz prihodnosti vrnil v sedanjost. Sedaj se moramo osredotočiti na zaključek uresničitve strategije za skupni trg, ki smo jo predlagali leta 2015. 15, to vam je vse zelo znana strategija za skupni trg, naslavlja eh, številne šibkosti in izpostavlja področje, ki moramo povečati naše prizadevanje, recimo gre za prost pretok blaga. To je najbolj razvita svoboda na skupnem trgu. 75 odstotkov eh, Eh, izmenjave blaga je znotraj EU, to je zelo, zelo poznan podatek. Kljub uspehu pa obstajajo vere in preprečujejo, da bi državljani in podjetja imeli od tega največ koristi. Eh, lani smo sprejeli svežen za blago in s tem smo želeli um, odpraviti dve težave. Ne, uh, Eh, skladnost eh, izdelkov in želeli smo uvesti vzajemno priznavanje. Kar zadeva storitve, tu moramo storiti še več. Čezmejna dobava storitev je veliko manj razvita od prostega pretoka blaga. Ekonomsko gledano to ni logično. Storitve predstavljajo dve tretjine, dve tretjine evropskega gospodarstva in ustvarjajo 90 odstotkov delovnih mest. Trgovina s storitvami znotraj EU oziroma čez mena je le okoli 20 odstotkov. In to ponazarja zelo jasno, s katerim izjemom se že, se že sedaj srečujemo in s tem se bomo še bolj soočali v prihodnosti, ko boste krožno gospodarstvo in umetna inteligenca osvajali nove priložnosti za trg. Kot del naše strategije smo bili zelo praktični in smo želeli predlagati, kako bi se dobavitelji storitev čim lažje mm, lotili administrativnih bremen, ko gredo v drugo državo. In Želeli smo tudi odpraviti pretirane zahteve. Komisija želi izboljšati delovanje skupnega trga za storitve. Pozdravljamo dogovor med sozagonajalcema glede eh, testa sorazmernosti, ki bi sprejet v torek. In Do konca zakonodajnega sklica bo komisija se še naprej prizadevala za to, da bodo koristi skupnega trga storitev prišla do državljanov, do podjetij eh, s pomočjo uh, uh, izvajanja in s pomočjo uh, predloga za skupni digitalni vstop, Digital Gateway. Naj povem nekaj ob, zelo obžalujem včerajšnje glasovanje glede e-kartice v odboru IMKO. S tem je bil zavrnen predlog glede e-kartice, ki ga je lani januarja predstavila komisija. Komisija s tem predlogom želi olajšati vsakodnevno življenje naših podjetij, zlasti MSP-jev. Nismo se dotaknili vsebine pravil, ki so bila sprejeta pred leti. Želeli smo le izboljšati procese, sedaj se zavedamo oziroma smo se seznanili z odločitvi odbora in to bo seveda eh, tudi vplivalo na naše odločitve glede prihodnih korakov. Naj se zahvalim poročevalcem za njihova prizadevanja glede teh predlogov. Njihovo počilo bi bilo korak naprej za boljše delovanje skupnega trga storitev spoštovani poslanci. Oleg uh, eh, blagaj strujitev je tudi veliko sredstvo glede javnega naročanja. Uh, dobro delujoč skupni trg bi moral prišvajati tudi dobro delujoč skupni trg javnega naročanja. Tudi tu je še veliko potencijala, ki bi ga lahko bolje in bolj strateško uporabili. Ali ste vedeli, da večina naložb po našem gospodarstvu je uh, kanalizirana preko uh, javnih naročil, tudi za 40 odkrovskega BDP-ja. Javna naročila so močno urodje za učinkovito in trajnostno rabo javnih sredstev. S tem se mora zagotoviti kakovostne storitve in blago za državljane. Komisija je predlagala svežen ukrepov oktobra lani, s katerim bi izboljšali javno ročanje v praksi in spodbudili države članice, da imajo bolj strateški pristop. Veseli me, da parlament in zlasti ta odbor so se izrekli glede tega eh, predloga. To bo dalo verjetno dodaten zagon državam članicam, da bodo bo strateško ravnali to temo. In kot se morda spomnite, ko je komisija predstavila tudi ukrepe za varovanje pravic intelektualne pravice glede geoblokiranja in dostave pošiljk in glede um, sodelovalnega gospodarstva in predstavila je tudi konkretne smernice za praktično delovanje skupnega trga. Kar zadeva pravice intelektualne lesnine, oktobra lani je komisija predstavila celovite ukrepe za izvajanje in izvrševanje pravice intelektualne lesnine. Prav tako želimo spodbuditi boj proti ponarejanju in piratstvu. S tem svežnjem smo zajeli vprašanja povezana z, eh, eh, z pravosodnim izvrševanjem in preučili smo vloge pristojnih organov in kako eh, odkrivati kršitve pravic intelektualne lastnine v naših, v naših pristaniščih in mednarodno. In ne nazadnje, komisija je predstavila svoje pobude za start-upe in za scale-up potem za vprašanje insolventnosti in vidimo, da, da se trendi spremenijo vedno več raziskovalcev želi uh, napredovati in imajo na voljo ja, sredstva iz številnih zasebnih verov. Komisija je sedaj predstavlja skoraj da vse pobude iz strategije za skupni trg. Tiste, ki pa so še ostale, bodo verjetno pripravljene do maja. Vzporedno komisija še naprej izvaja svojo politiko izvrševanja skladno z, našo, z našim sporočilom glede EU zakonodaje, boljši, boljše izvajanje, boljši rezultati. Torej, če ne zaključim, storili smo že marsikaj, vendar je pred nami še marsikaj, zato da bomo dosegli svoje cilje in zato potrebujemo tudi podporo Evropskega parlamenta, zato da bomo dosegli napredek. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar, za vaš prispevek. Glede stanja zadev, sedaj bi dala besedo eh, poslancem, ki imajo vprašanje. Gospod Švab, izvolite. Eh, Hvala lepa, predsednica. Hvala, gospod podpredsednik, da ste tu. Res je, da nas je danes malo, vendar to je zato, ker imamo sedaj toliko sej odborov in pododborov, tako da so morali kolegi tudi iti kam drugam. Vendar vseeno, to pomeni, da imamo dovolj časa za zmenjav mnen. In tisto, kar ste izpostavili, je zelo pomembno za konkurenčnost evropskega gospodarstva, za državljane in tudi za blagostanje, ki ga želimo ohraniti v Evropi. vprašanje eh, svežna glede storitev, ki ste ga predstavili. In tu se že strinjamo s svetom glede enega dela, glede sorazmernosti. Tu sem imel čas, da sem bil poročevalci in smo zelo optimistični. Mislim, da bomo lahko tudi obdelali drugi del, to so, to je, to so notifikacije, vendar mm, ko, ko gre za e-karte, so naše predsedstva tudi so pač glede tega, no tu je pa res veliko nezaupanje med državami članicami, ko gre za e-kartico in s tem se moramo spopasti. popasti. Strinjam se z vami, da naši plačevalci in plačevalci v senci so se res potrudili, vendar ne more tudi parlamenta zahtevati, da preseže razhajanje med državami članicami in tudi znotraj komisije. Mi tega vsega ne moremo popraviti. Naj predstavim, kakšen splošen problem. Jasno je, da imamo Evropsko konkurenco za storitve in države članice so pristojne za zakonodaja glede zaposlovanja. Obstaja različne pogodbe, ki sodijo različno pristojnost in če tega ne moremo združiti na pravičen način, tako da se upošteva subsidijarnost, bo zelo težko preseči to nezaupanje. Ne mislim, da je vsa birokracija, ki obstaja glede zaposlovanja, je najboljša praksa, ki je treba slediti, vendar razumem, da nekatere države članice imajo pomisleke, glede zelo enostavnih eh, pravil, glede storitev in zelo zapletenih pravil glede zaposlovanja. In to moramo preseči, to bi, to bi nam lahko vi morda pomagali, če bi povezali ustrezne službe, komisije, komisarje, tako da bi videli, kaj bi lahko sledili teh eh, predlogov. Naj povem, da naša skupina je pripravljena delati na tem, vendar ne moremo mi preseči oziroma premagati nezaupanja med državami članicami, ki je globoko zakonjeno, zato je prišlo do teh težav s tem predlogom. Naj se navežem še nekaj drugega na strategijo glede plastike. Jasno je, da imamo težavo na tem področju, to moramo rešiti. Nisem eh, zelo navdušen nad novimi davki, vendar mislim, da moramo tudi se zavedati, da bi dejatev za plastiko pomagala okolju, pa ne le okolju, temveč tudi konkurenčnosti, tako da tudi o tem velja premisliti. Sodanci, plis. Sodanci, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, se opravičujem. Vam in komisarjev, bil sem na odboru INTA in bil sem pročevalec, zato sem zamudil na ta sestanek. Hvala, zato nisem mogel uh, vsega slišati, kar je povedal komisar, vendar bi vseeno rad nekaj povedal glede uh, uh predloga komisije, glede svežnja oblago. Mislim, da je zelo dobro, lahko bi to bili še ambicioznejši. Lahko bi res pritisnili tudi na svet, zato da bi imeli dober sistem nadzora trga, ki bi bil učinkovit in uspešen, danes vemo, da je to eh, šipka točka skupnega trga, ker potrošniki nimajo dovolj jamstev in tudi evropska podjetja, ki izdelujejo kakovostne proizvode, niso eh, ustrezno zavarovani. Torej, drugič, eh, svežen o storitvah tu smo si zelo prizadevali in to je tudi omenjal gospod Švab eh, pred mano, govoril tudi o sorazmernosti. Mi sedaj delamo na notifikacijah, to je tudi pomemben element. Parlament, naša skupina je resno in poglobljeno delala na tem, skušali smo najti nek kompromis, skušali smo najti rešitev, zato da bi se odzvali na osnovi predloga komisije. Vendar tako ni bilo glede e-kartice. Poglejte, gospod komisar, ko nekdo zgubi uh, tekmo, se ne sme spraševati, zakaj so drugi zmagali. Torej, mora zmagati, to je treba razmišljati o tem, zakaj ste zgubili. To je vprašanje, ki se ga morate zastaviti. Ta uh, zakonodajni predlog e-kartice je bil zavrnjen ne samo v tem odboru, temveč v petih parlamentarnih odborih z jasnim glasom vseh političnih skupin. In to mislim, da je političen, političen premislek, ki ga mora komisija sedaj opraviti. In pač komisija bi morala videti, kaj je tisto, kar je e, zapleteno in kaj je sploh že toliko nelagodja pri poslancih in pri političnih skupinah, ker so res vse zavrnile ta predlog in z veliko večino v vseh pristojnih odborih. Nismo sicer tega preverili na plenarnem sedanju, vendar če bi o tem glasovali na plenarnem sedanju, bi videli, uh, kakšno večino bi imela zavrnitev tega zakonodajnega predloga, oziroma teh dveh zakonodajnih predlogov. Govorili ste tudi o sodelovalnem gospodarstvu. Bil sem poročevalec v parlamentu za sodelovalno gospodarstvo in pričakujem, da bo šla komisija naprej. Mi smo želeli nekakšen načrt glede tega, glede ukrepov, ki bi jih potrebovali. Torej, morali bi ustvariti pravila zato da bi na evropski ravni imeli enoten sistem, zakondajni okvir, ki bi pomagal razvoju tovrstnih gospodarskih uh, dejavnosti in pač gospodarstva, ki temelji na platformah. In še zadnji element. Zakaj nismo šli naprej in zakaj nimamo uh, zakaj je priloga glede geografske oznake za neživljske proizvode. Mi se sedaj eh, pravzaprav borimo uh, na kulturni ravni za to, da v trgovinski sporazumih se borimo za naše proizvode in to, da nismo šli naprej pri tem svežnju, da nimamo zakonodajnega priloga glede te teme, torej glede geografske znašnje življenjskih izdelkov, je napaka. Hvala, gospod Egnjo. Uh, well, uh, hvala, vidim, da se dvorana eh, počasi zapolnjuje, vendar mislim, da se eno na zelo malo, glede na to, da je sam prišel komisar. In zato moram povedati naslednjo zgodbo. Predstavljam območje uh, Združenega kraljestva, ki se imenuje Eastern Counties. In tam smo imeli majhno podjetje, ki je izdelalo štiri izdelke. Eden od teh izdelkov je bil stol, ki je lahko stehto ljudi, ki niso mogli stati brez pomoči. To se je potem uporabljalo v bolnišnicah in domovih za upokojence. Temu podjetju gre dobro, kajti stol je bilo enostavno zgraditi in potem je imel še tehnico za eh, in digitalni prikazovanje teže osebe, ki je tam sedel. Potem pa je prišlo do uh, konkurenta. Prišel je uh, tega, da je neko veliko nemško podjetje, ki ga ne bo imenoval, uh, bilo nekoliko jezno, ker je to angliško malo podjetje prodajalo te stole. In potem je nemška. Uh, uh, Nemško podjetje pritisnilo na Evropsko komisijo, da je treba uh, ta eh, stol eh, posodobiti in ti stroški so bili za to angliško podjetje preveliko in zato so prenehali izdelovati te izdelke. No, vmes pa je to nemško veliko podjetje ne le m, mm, prevzelo konkurenco, temveč so tudi prevzeli eh, to tehnologijo angliškega podjetja. In to je primer tega, kako skupaj ne sme delovati. In poslanci morajo predstaviti komisarju, kako zadeve potekajo na terenu. Uh, če pa ne bo tako, potem bodo te zlorabe še naprej uh, uh, potekalo. To, da ne smemo več dajati živega sebra termometra, je tudi vplivalo na podjetje v moji volilni enoti. No, potem strategija glede plastične embalaže. Nekoliko me skrbi, da po Brexitu da embalaža eh, britanskih izvoznikov nikoli ne bo ustrezna za EU. In kaj bo komisija storila glede poceni plastike v eh, izdelki, s katerimi so zaviti izdelki eh, izdelk, proizvajalcev tretjih držav, ki jih pa mi ne smemo uporabljati? Ja. Thank you gospa Midal. Sorry, I thought someone else's turn didn't hear my name. Uh, Vice President, um, well. Hvala lepa, kot predsednik, dobrodošli v našem odboru. Najprej od začetka sklada za evropske naložbe to pozorno spremljam, torej bo tudi moje vprašanje šlo v tej smeri. Rada bi vam čestitala, glede vseh vaših prizadevanj, da bi Evropa postala veliko bolj konkurenčna z višjo rastjo in več delovnimi mesti, kar je dejansko tudi ključno v vašem portfelju v zadnjih nekaj letih. Veliko negativnega skepticizma je bilo, ko smo spostavljali tako imenovan Junkerjev, morda Katajnenov načrt, če lahko to tako imenujem, ker ste vi prigonilna sila. Ampak pokazalo se je, da je prinesel zelo konkretne rezultate po Evropi. V tem odboru smo v našem poročilu pozvali k podaljšanju delovanja tega sklada in to nam je na, končno, in to nam je na koncu uspelo. Moram reči, da smo imeli kar nekaj regij v Evropi, ki jih je skrbelo, ali bodo lahko mobilizirale dovolj naložb. Sama prihajam iz srednje velike države in smo tretji, kar se tiče deleža BDP-ja glede naložb iz tega sklada. Podpisali smo že enega večjih posojil. Seveda pa bi se eno rada vprašala, kaj komisar meni o nadaljem razvoju EFSA, še prav posebno v novem večetnem finančnem okviru, pa tudi kakšen je napredek glede naložbenih platform pod EFSA, koliko jih je že in ali obstaja interes, ker oba komisija in parlament izpostavljata, da so platforme učinkovito orodje za usmerjanje sredstev EFSI, da najdemo ustrezne projekte. Hvala lepa, da ste z nami. Thank you very much, and then, uh... Hvala lepa. Sedaj pa še sama. Dve vprašanji. Govorili ste o e-kartici, nekateri drugi tudi bila sem eno odporčevalk za ikatico. Zelo sem bila razočarana z glasovanjem, nad glasovanjem včeraj, ampak na srečo je bilo potem poročilo zavrnjeno, tako da se daj prepoščeno komisiji, da spreme nove pobude. Ne vem, ali komisija načrtuje kakšno novo pobudo na tem področju. In potem drugič izpostavili ste pomen zasebnih pobud. Moje prvo vprašanje glede tega je, kako bo Evropska komisija to spodbudila. Mislim, da je pomembno, kot ste dali, da ne želimo urejati vsega. Želimo torej spobediti zasebne pobude, kako komisija to načrtuje. In drugič, Izpostavili ste kakovostne standarde, ki jih boste imeli za plastično embalažo. Zanima me, kako lahko to urejamo, kaj ti, no ne povem drugače, brez določenih inovacij ne bomo točno vedeli, kaj bo prinesla prihodnost, kakšne nove tehnološke postopke in kakšne vrste plastike bomo imeli. Kako? Torej, ker mislim, da je to izjiv tudi za parlament, bi zagotovili zakonodajo, ki bo uperjena v prihodnost. Kako se lotevate tega izjiva? Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše pripombe in vprašanja. Naj začnem kar eh, z odgovorjem na vaše vprašanje, predsedoča. to je zelo dobro vprašanje. Kaj ti še prav posebno v krožnem gospodarstvu bi morali posvečati pozornost zakonodaji, ki omogoča, ne pa, da imamo zakonodajo za obstoječo tehnologijo. To je veliki ziv. Naš cilj je, da bo do 2030 vsa plastična embalaža taka, da se jo bo dalo reciklirati skušali, bomo doseči cilj tudi skrozni standardi za plastiko. Sedaj pa smo se začeli pogovarjati z industrijskimi in drugimi akteri, da bi storili točno to, kar ste dejali, da bi imeli torej regulativni okvir, ki ne bi onemogočil inovacij v sektorju plastike. Plastika je zelo dober proizvod, tudi okoljsko gledano. Če primerjate plastiko s steklom, Seveda mi je žal, da še vedno uporabljate tele plastenke, ampak ni vse črno-belo. To je veliko lažja plastenka, kot bi bila steklenica iztekla. Torej, razlika je med tisoč plastenkami in tisoč steklenicami v teži. Moramo se torej izogibati določenim postopkom na komisiji, pa s tem več ni. Kaj ti eh, voda iz pipe je veliko boljša kot voda iz plastenke in smo jo namestili ravno s tem, z vodo iz pipe. Razviti moramo tudi na področju plastike, torej določene postopke. Prav tako pa imamo nove pobude iz plastike, iz biomase, če bi torej znatno lahko povečali inovacije, ki bi nadomestile nafto kot sorovino za predodno plastike, bi to bilo zelo pomembno za to, da bi zmanjšali oglični vtis. Ne morem torej podati točnih, podrobnih odgovorov na vaše vprašanje, ker odgovora še ne poznam, ampak tako razmišljamo. Resnično moramo biti zelo previdni, da ne bi uničili inovativnosti na področju sektorja plastike. To je zelo pomembno. Zasebne pobude. Če menite zasebne pobude v krožnem gospodarstvu, na splošno, ampak tudi to, pravi predsedoča. Morda bi najbolj enostaven način za odgovor na to bil, da se spet navežem na strategijo o plastiki. Imamo cilje, potem pa bomo imeli javni poziv, seveda javno naročilo. Naše službe imajo veliko zamisli, trdo delo, ampak potrebujemo tudi prispevek industrije in zasebnega sektorja. Sicer ne bo šlo. Pogosto pa je zasebni sektor že pred javnim Zato torej imamo tako zakonodajo, da spodbuja zasebno javno partnerstvo. Iz tega se lahko kaj naučimo. Potem pa, če se vrnem na svežen storitev in e-kartico, popolnoma se strinjam s tem, kar je dejal gospod Švab. Eden največjih izzivov je nezaupanje med državami članicami. To je globoko zakorenjeno. in je postalo že tako pomembno, da je skoraj da nemogoče kako je storiti v sektorju storitev. Kdaj se je to začelo? Pred 20 leti. Ljudje pa še vedno poznajo vse te bitke, ki smo jih imeli. Lahko torej vidimo te tradicionalne elemente, ki se tu pojavljajo tudi pri e-kartici. Glavni protiargument ki je bil posredovan komisiji, je, da se bomo dotaknili pravil o izvoru. In to je točno to, česar ne želimo storiti. Od samega začetka je bilo to jasno pri komisiji, ko smo pripravljali kartico, da je to točno tisto, čemor se želimo izogniti. Želeli smo samo posodobiti postopek, kako se nudijo storitve čezmejno. Ne trdim, da je to bila edina kritična točka. Morda je bilo kar nekaj upravičenih protiargumentov našemu predlogu, ampak to je bil eden glavnih kritičnih elementov. Če preberete to besedilo, potem ne najdete tudi besedice, ki bi govorilo o tem, da se bomo torej rodili spremembe pravila o državi izvora. To sem želel povedati je zato, da sem pokazal dober primer. Tega se lahko kaj naučimo. Uvodoma sem analiziral nove izzive, ki bodo prišli v Evropo, pa naj si nam bo to všeč ali ne. Umetna inteligenca, kožno gospodarstvo in to bo tudi na sektorju, na trgu storitev. Če želimo biti uspešni, moramo prebroditi prejšnje spore. Če nam ne bo uspelo izboljšati zaupanja med državami članicami, pa tudi z drugimi akterji, potem bodo drugi trgi bolj uspešni, kar se tiče naprimer ponujanja storitev na področju umetne inteligence. Precejšnja doza pragmatizma bi bilo dobro zdravilo za te bolezni. Tudi sam imam izkušnje pri uporabi pragmatizma, kajti ne morem vedno uporabiti samo vrednot. Bil sem ministrski predsednik koalicije šestih strank. Praktično vsi so bili v koaliciji, od desnice do levice. In ko ni bilo skupne podlage vrednot smo pravili pragmatizem in dobili smo kar predvsej dobre rezultate, ko smo darovali po zdravem razumu. Tako da jaz ne čupam, da lahko spomenimo ozračje. Ne kažem sprostom na nikogar, ampak skušati moramo tudi vplivati na naše države članice, da so bolj pripravljene na sodelovanje, da ne obtičijo v svojih luknah. In gledati moramo v prihodnost. še eno področje, ki je zelo pomembno. Sodelovalno, sodelovalno gospodarstvo. Tudi to je pomembno, gospodar te je tem govoril. Ugotovili smo, da pravzaprav ni evropske zakonodaje, ki bi preprečevala razvoj sodelovalnega gospodarstva. Ta razvoj spremljamo, kajti storitve se vse čas spreminjajo. Zelo pomembno je z našega vidika, da ugotovimo, v kateri fazi bi evropski regulator moral ukrepati. Večina vprašanj, ki je pomembna za sredovalno ali platformno gospodarstvo, je že v domeni držav članic, kar se tiče zakonodaje. Istočasno pa obstaja tveganje, da bo zakonodaja preveč razdrobljena. Če pa si pogledamo primere Uber, ni prav veliko, kar lahko storimo. Ko imamo tako različne poslovne modele, potem moramo analizirati vsak primer posamično. Kot sem že dejal, pa aktivno spremljamo razvoj in skušamo prepoznati očitna področja, kjer bi evropska zakonodaja morala zamosti, za, nadomestiti nacionalno, ali če obstajajo kakšne temne lise, ki spoh nimajo zakonodaj, ki je zakonodaj ni in bi to morali storiti. Torej. Gospod Agnew, ne poznam prav dobro vašega primera malega britanskega podjetja, ki ga je prezelo veliko nemško. Prav veliko o tem ne morem povedati. Vendar pa kaj pomeni Brexit trgovi, za trgovino, vsi vemo, da ne vemo. Vendar pa mislim, da v tem trenutku kaže, da bodo prihodna pogajanja, trgovinska pogajanja med Veliko Britanijo in EU, prva trgovinska pogajanja kjerkoli po svetu, kjer se bomo začeli pogajati in bomo poslabšali razmere pri trgovini, kajti običajno skušamo razmere izboljšati, tokrat pa jih bomo poslabšali. In to je žalostno. Ampak kaj hočemo? Gospa Mejdel, EFSI, hvala lepa, da ste spregovorili o tem. To je zelo pomembna tema. Naj vam podam najnovejše številke. EFSI, EIP sta financirala projekte v vrednosti 55 milijard evrov v dveh letih in pol. 55. In to je potem sprožilo nadaljne investicije v vrednosti 274 milijard evrov. Torej, rezultat EFSI-ja, prvi rezultati v teh dveh letih in pol, so 274 milijard dodatnih naložb. MSP je največ pridobil. Potem drugič energija, še prav posebno energetska učinkovitost, potem digitalni sektor, če se prav spomnim, na tretjem mestu. Kaj bi rad videl v prihodnosti? To, da bi krožno gospodarstvo, da bi naložbe na tem področju našle več sredstev v IFSI da bi se bolj uporabljali tudi na tem področju. Potrebno pa iti tudi lokalno. Tako bi lahko zbirali naprimer več manjših investicij. V Grči naprimer bi to lahko pomenilo, da bi imeli naročbeno platformo za turizem, kjer bi manjši lastniki podjetij, lastniki hotelov naprimer, se združevali na tej platformi in bi dobili posojila za 20 tisoč evrov, 100 tisoč evrov ali za milijon evrov za turizem obnove. Ta model že deluje v nekaterih primerjih, naprimer v Franciji, v Ile-de-France. Imajo naložbeno platformo za energetsko učinkovitost. Cilj je, da bi 40 tisoč stanovanj naredili bolj energetsko učinkovite. Vloga jih je, da poda kapital za platforme, istočasno pa tudi dolgoročna poceni posojila za lasnike stanovanj skupaj z zasebnim sektorjem. Še eno zanimivo vprašanje pri EFSI je, da 70 odstotkov porabnikov EFSI-ja so zasebna podjetja. Porabili smo javna sredstva in mirno smo privabili speča zasebna podjetja, da so sedaj dejavna. V realnem gospodarstvu to je tista plat zgodbe, ki mi je najbolj všeč. Alternativa bi bila sploh nobenih naložb ali pa da dokopačevalc plača za vse. Sedaj pa je odgovornost dokopačevalca zmanjšana na minimum, ko uporabljamo EFSI in ko smo pritegnili potem zasebna sredstva za naložbe, ki jih potrebujemo. Tako. Končal bom. Hvala lepa za zelo dobro in plodno razpravo. Se veselim nadaljnih. Hvala lepa, gospod komisar, za to, da ste bili tukaj z nami, da ste nam odgovorili na vprašanja in veliko uspeha pri nadaljem delu. Hvala lepa. that we go to our next uh, agenda item and it... Tako sedaj pa na naslednjo točko. To je obravnava osnutka poročila gospoda Koelja o svežnju strategije za javno naročanje. Besedo dobi kar gospod Koelj. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, govoril bom portugalsko. Senjora prezident, kar kolegas, Hvala lepa, predsedujoča, kolegice in kolegi. Danes bom predstavil poročilo o svežnju strategije za javno naročanje. Decembra 2017 je to predstavila Evropska komisija. Medtem pa je to poročilo na voljo že v vseh jezikih. Vsi si lahko to pogledate. Sedaj pa na kratko preden pridem na specifične premisleke, naj spostavim, kako pomembno je to področje. Komisarka Tajnen je to tudi že ravno kar izpostavil. Več kot 250 milijonov. Upravlja 14 odstotkov BDP-ja za razdelitev storitev in nalog prek javnih naročil, da bi zagotovili, da so storitve vsega, na visoki ravni potrebujemo strateški pristop pri podeljevanju javnih naročil. In to je v bistvu povezano od modernega sistema javnih naročil. Štiri leta so minila od reformiranja zakonodaje na tem področju. Potegnili smo zaključke, kaj deluje dobro in kaj ne pri izvajanju pravil strani držav članic. Opredelili smo strateški okvir za javno naročanje, za spodbojanje inovacij, rasti in zaposlovanja. Evropski parlament mora podati mnenje. Sam sem pripravljalec mnenja in rad bi spregovoril o neobvezočem ukrepu, ki ga je predlagala komisija, potem pa bi rad seveda tudi upošteval predloge komisije, eh, oprostite, kolegic in kolegov, ki so že bili omenjeni na prvem sestanku. Potem tudi predloge, ki smo jih slišali v delavnici, na delavnici o skupnem trgu. Glede na to, da moramo upoštevati tempo reformiranja javnih naročil v državah članicah, imam tudi konkretna priporočila za države članice. Kjerkoli je to bilo mogoče ali upravičeno, bi morale države članice uporabiti kriterij ekonomsko najbolj ugodnega, kot tudi izračun življenjskega cikla pri upoštevanju najniže možene cene. Digitalizacija mora biti navzoča v celotnem postopku javnih naročil. Potrebno je razviti nacionalne strategije za javna naročila, tudi samodejno analizo podatkov in obsežne podatke in načrte. Potrebno je uvesti preglednost, naprimer registr za javno naročila. Prav tako je potrebno pospešiti odrežbo MSP-jev prek konkretnih spodbud, potem pa moramo spodbujati tudi čezmejno odrežbo čezmeni sistem javnih naročil. Predsedujoča, s tem poročilom si ne želim spreminjati zakonodajnega okvira, želim izboljšati priložnosti, da bodo države članice dosegale strateške cilje pri izvajanju realističnih politik na tem področju, ko bodo spodbujale inovacije, trajnostno, ekološko, ciklično gospodarstvo, ko bodo podpirale podjetja in tudi strokovno znanje. Evropska komisija igra tukaj pomembno vlogo, tega se tudi dotikam v poročilu. Najprej gre za to, da bi preverili možnosti za sklade, za sredstva iz skladov v EU. Potrebno je sprejeti ukrepe za inovativnost in socialno odgovornost pri javnih naročilih in nadalje. Vsi ukrepi in vse smernice morajo biti urejeni tako, da jih bo možno enostavno uporabiti in imeti dober pregled za ljudi iz, ja, za ljudi iz prakse. Potrebno je podpreti tudi države članice pred svojo metodologije za izračun življenjskega cikla. Prav tako je potrebno hitro uvesti elektronske obrazce. To so različna priporočila. Hvala lepa za vaše prispevke. Rad bi se zahvalil. gospodu Stevensu, poročalcu odbora regij. To poročilo ima želo, zelo širok razpon veljavnosti. Vendar pa poročilo jasno povedo imajo omite, tako da ni bilo možno, da bi zajel vse. Pa upam, da bom s predlogi sprememb tako v imenu svoje skupine, kot v imenu drugih skupin, še kaj dodal iz te razprave in tako izboljšal poročilo. Hvala lepa. Very much, and then... Hvala lepa. Sedaj po imenu SND, gospod Tarabela. Hvala, predsednica. No, kot sem že povedal pri prvi razpravi, eh, bi tukaj res rad pohvalil pročevalca Karla Sokojla. Odlična struktura, torej pet poglavi glede tega zakonodajnega okvira, okvir torej po letu 2014, torej najprej prihod na trg, potem ustrezno presojanje pri postopkih in pa boljši dostop do trga, to je v središču naših težav in pa potem še čim bolj strokovno vodenje eh, in pa profesionalizacija podjetij in pa javnih razpisov. To je vse bistvo naših vprašanj. Nekaj, kar je zanimivo, ena številka začetka, eh, ko je koliko omenil to, da Evropska unija torej 40 odstotkov vsega BDP predstavlja javna naročila. Ko leta 2011 e, predsednik Barozo sprošil svojo pobudo in govoril o številki 90 odstotkov, to je bilo zanimivo. No sedaj, ko spodla Katanja ni več, ampak kaj me tukaj nekoliko skrbi? Včasih smo proračunsko gledali preveč ortodoksni, to moram povedati. Sploh to velja za delovanje v Evropi in to potem tudi vpliva na proračunsko upravljanje. Glede, že 23 let sem, naprimer, župan v neki občini in vsa ta leta imamo ustrezen proračun, nikoli ne porabimo več, kot pa imamo, torej imamo čiste račune. Mislim, da to pomembno. In naj povem še nekaj druga, še eno številko. Lokalni organi so odgovorni za 60 odstotkov vseh javnih naročil v Evropi. Torej, to pripada občina, ampak po drugi strani um, pa so odgovorni samo za 90 odstotkov dolgov. Torej, stvar je v tem, da se lokalnim organom pogosto ne omogoča to, da investirajo v korist lokalnih prebivalcev. O tem bi lahko še govorili. To je včasih problem. Pa še nekaj, še ena zanimiva številka. Torej, leta 2006 pa do leta 2016. V tem obdobju torej, um, smo ugotovili, da je šla številka 14-29 odstotkov, ko gre za samo enega akterja, eh, torej velikega akterja. To pomeni, da še ni zadosti pomena in pa podarka na MSP-jih. Kaj lahko rečemo? Smo izboljšali orodje, ampak sedajmo nekakšno škatlo z orodjem, različne mehanizme. Ali boste odprli to škatlo z orodjem ali pa ne? Nekateri organi to odprejo, da, in potem tudi izkoristijo različne možnosti, ki izhajajo iz teh uh, stvari. Torej, naprimer, da ne izkorišča vedno samo najnižjih cen, ampak lahko potem tudi izkoristijo druge kriterije, kot naprimer varovanje okolja. No, gledajte, tukaj so potem različni kriteriji, ne vem, socialni, okoljski kriteriji, torej več, ne pa samo najnižja cena. In mislim, da bi morali to bolj pogosto upravljati, torej bolj široke kriterije, ne pa samo, da je vse na nižji cene. In mislim, da moramo tudi potem poskrbeti za ustrezno usposabljanje ter pa za prilagajanje našega načina delovanja v praksi države članice um, so potem tudi pogosto um, poslušale kritike komisije zaradi neustreznega prilagajanja nacionalne zakonodaje. In seveda potem tudi lokalni organi morajo svoje storiti, um, oni morajo spremeniti metodo in pa način razmišljanja. No, še nekaj, kot sem že javno povedal, bom tudi podal predloge spremenb, ampak ne moramo povedati, kaj kdo počne, seveda. No, tukaj sem poročal v senci, zato moram nekaj storiti, moram podati predloge spremenb čisto tako, ampak vseeno mislim, da tako lahko rečem, da je poročevalec odlično opravil svoje delo. Um, in torej sedaj mislim, da bomo izboljšali to besedilo, ki se nanaša na direktivo iz leta 2014. Like... Hvala lepa. Zdaj pa naslednja, prosim. Gospa Mobarik. Hvala lepa za pripravo tega mnenja, hvala lepa tudi za pozitivne elemente sprave komisije pri javnem naročanju. Tukaj so vse potrebno držati rokov in seveda je razumljivo tudi, da za nekatere projekte imamo precej zahtev za ponudnike. V teh tipih pogodb pri teh tipih pogodb lahko govorimo o tem, da je to izven dosega MSP-ov. Da je težko biti konkurenčen z globalnimi koncerni. Potem pa tudi seveda ekonomija obsega, ampak to pa ni tako pri ekonomiji, ki temelji na znanju ali pri storitvah. Kar se tiče zamisli, idej, tukaj globalni koncerni nimajo monopola nad dobrimi idejami v tem primeru kot pri dobavi blaga, določenih tipov blaga, na primer. Potem obstaja pa tudi razlika pri virih med lokalnim podjetjem in večjim podjetjem. V storitveni industriji pa razvojne ekipe za IT projekte, včajno niso velikanske za to, da lahko izvajajo srednje velike IT projekte. Na tem področju mislim, da MSP-ji nekoliko zostajajo zaradi previdnosti, kar se tiče javnih naročil, da bi s prstom kaže njih, če bi se povezali z investicijskim koncernom, raje kot z lokalnim podjetjem. Mislim, da moramo zato da tiste, ki izvajajo javno naročila, izvesti ustrezno usposabljanje. Strinjam se s kolegom, glede tega. Potem pa tudi zanašanje na velika svetovna podjetja. Iz zadnjih izkušenj v Združenem kraljestvu smo to tudi videli. Veliko ni vedno bolje. Če želimo to spremeniti, moramo spremeniti naš način razmišljanja in to mora biti del postopka profesionalizacije ja, administracija mora biti odprta za MS, pa je. Moramo jih oceniti po stežnih kriterijih, ne pa samo po proračunu za marketing. MSPI morajo dobiti pomoč, zato da se bodo lahko pomagali sami. Vem, da se veliko počne že zato, da bi izboljšali preglednost in enostavnost, da bi postopki bili bolj dostopni za MSP-je, bolj kot v preteklosti, vendar pa ne bodimo naivni. Velika podjetja so priključena na ta sistem že zdaj in dokumentacija za javna ročila za njih že obstaja. Za lokalne podjetje je to lahko torej zelo težka učna pot. Podporo je potrebno povečati za ta manjša podjetja, usposabljanje na obeh stranih enačbe javna naročila so lahko nekaj, kjer lahko lokalna podjetja, lokalna ekonomija samo pridobi. Tako dobijo torej javna sredstva, ki se porabijo v regiji na lokalnem področju. Torej, teorijo imamo, sedaj pa je potrebno to pretvoriti v prakso. In mislim, da poročilo tudi izpostavlja to ravno sporočilo. Mislim, da lahko pozitivno prisvojamo k sporočilu komisije, če bomo dali te dodatne točke, ki sem jih omenila, za dobro prakso na področju javnih naročil v Evropi. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Selimovič. Ampak Dita bo dobila besedo zanj. Prosim. Uh, uh, Hvala. Ja, Jasenko ni mogel priti, se pravčujem, ampak se pa zahvaljujem gospodu Koelju za odlično pripravo poročila. Jaz nekaj se strinjam s številnimi pripombami gospoda Kojlja. Torej, res ni dobro, da so države tako zelo počasi uveljavljajo to direktivo z leta 2014. Eh, prav tako treba storiti dodatne korake v smeri e-dobave. Potem naprej komisija mora pripraviti smernice za to, kako tolmačiti to direktivo ali pa direktive iz leta 2014. No, bi pa jaz nekaj še nekaj podaril. Te smernice je treba prilagoditi in na vseh upravnih ravneh je treba uporabljati. Eh, torej, to velja za ministrstva, kot tudi vsi eh, kupci v javnih upravah. Potem naprej, treba je izboljšati dostop MSP-jev do javnih naročil, treba je spodbujati države, da eh, naprimer združijo pogodbe v grozde in skupine. Potem še nekaj. Jaz sem ga pravi, da bi lahko nekatere formulacije še okrepile, kajti so zelo ključne. Potem um, Jasenko pravi, da je bilo par stvari še izpuščenih. Um, to bo Jasenko pripravil po svojih predlogih spremenjen. Namreč, kot prvo, še vedno moramo bolje izkoristiti potencijal javnih naročil. To bi lahko bolje storili, če bi javne organe ustrezno uveljavili direktivi iz leta 2014. In še nekaj, pozdravlja to, da naj komisija pripravi smernice za to, kako priti do zelenih in pa socialnih ciljev, ki izhajajo iz javnih naročil. To bi lahko dosegli, te cilje bi lahko dosegli, če bi želeli. Ampak jaz nekaj tudi pravim, da moramo te določbe vedno uporabljati v skladu z glavnimi načeli prava skupnosti. Sploh je treba zagotoviti enakopravno obravnavo vseh, tako da ne bo diskriminacije, posredne ali neposredne diskriminacije proti katerimkoli akterju v gospodarstvo ali pa oseb iz druge države članice. Potem uh, centralni organi za nakupovanje. Tukaj je kolega nekoliko skeptičen, ker to lahko pride, tukaj lahko pride do koncentracije trga in pa MSP so lahko zirjeni iz trga javnih naročil. Pri drugih stvarih, uh, eh, jaz sem ko pravi, da bo to še komentiral svojih predlogov sprememb. Še enkrat bi se pa zahvalil poročevalcu za trdo delo, vas vložen trud in se veseli razprave z drugimi kolegi v prihodnosti. Hvala. Then, uh, Denis, the here, Denis. De Jong eh, in pa gospod Šoltes, uh, ampak um, torej njega ni, zato ga bo nadomestila kolegica. Ja, se vprašujem eno gospoda Šoltesa. Uh, ni mogel priti danes. Ima drugo obveznost, da doma v svojem volilnem okrožju. No, ampak se pa zahvaljujem. Eh, kolegu za dobro noteženo eh, pripravljeno poročilo. Šoltes meni, gospod Šoltes meni, da potrebujemo učinkovec sistem javnih naročil, ker to je pomenilo boja proti korupciji in prav tako je to nujno tudi za eh, učinkovito in upravičeno uporabo javnih sredstev. Zato je dobro, da te direktive iz leta 2014 in potem vse bolj nanašajo na učinkovito okoljske in pa socialne kriterije. Tukaj se zauzemamo za bolj pošteno javno dobavo in javne razpise. Države si morajo posvetivati za to, da bodo javni razpisi bolj smotrni, učinkoviti, tako da bi prišli do večje preglednosti pri porabi javnega denarja. To, da ima nekdo, naprimer, um, večji um, interes za boj proti korupciji, bi lahko prineslo večjo transparentnost. Komisija je dejala, da Dakoplačevalci morajo plačati 2 milijardi evrov na leto zaradi korupcije pri javnih naročilih. To seveda zelo škodi tudi demokraciji in pa enakopravnosti vseh. Prav tako gospod Šoltes pravi, da so čezmene dobave zelo pomembne. Za 23 odstotkov se je ta številka povečala od leta 2009 pa do 2015, kot pravijo statistike komisije. Pa še vedno lahko marsikaj izboljšamo tudi pri čezmenih naročilih. Kako lahko stvari izboljšamo, tako da bodo dobavitelji bolje izobraženi in informirani? boljši dostop MSP-jev do javnih naročil je zelo pomemben, sploh pri čezmenih situacijah, kajti tukaj še vedno ni zadosti tega uh, izvajanja. Prav tako bi gospod Šolte še omenil digitalno preobrazbo javnih naročil. Ta preobrazba je prepočasna. Večina držav članic nažalost še vedno ne uporablja vseh prednosti novih tehnologij v praksi. S temi tehnologijami bi lahko pospešili javna naročila in prostavili ta naročila. Uh, gospod Šoltes, menim, da bi morali imeti zelena inovativna javna ročila, odgovorna, javno dostopna eh, in pa čim bolj eh, tudi cenovno dostopna javna ročila. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod, gospod Srtedan iz odbora regi. Najprej hvala lepa poročevalcu za to poročilo, se v celoti strinjamo. imamo podobne prioritete, torej digitalizacija je ena takšna prednostna naloga, to pomeni tudi profesionalizacija javnih kupcev, potem tudi strateška dobava, agregirana uh, dobava, treba ex ante, predhodni mehanizem je zelo pomemben, tudi to so naše prioritete. Naše ključno sporočilo z našega poročila pa je, da naš odbor pozdravlja to, da um, komisija želi nadgraditi te direktive iz leta 2014, um, ehm, torej da komisija ne pripravlja do, novega predloga, to je dobro. Stvar je v tem, da se morajo vsi akteri države eh, še prilagoditi na prenos prejšnjih direktiv iz leta 2014 in potem. Zato je prav, da se komisija v tej fazi osredotoči na izvajanje že obstoječih direktiv iz preteklosti imamo že določen pravni okvir na evropski ravni. Eh, je pa res, da ima država članica tudi določeno fleksibilnost pri tem, kako potem prenašati te zakonodajne akte v svoje nacionalne sisteme. To lahko potem eh, tudi včasih zmanjša dostop MSP-jev do javnih naročil ali pa se tudi oteži čezmena dobava. Iz Evropskega semestra je šlo, da Imamo tukaj pogosto um, neustrezna naročila kot oviro za naložbe. Več je treba vlažati na regionalni in pa lokalni ravni in pravila za javna naročila so pogosto velika ovira za številne regije in pa mesta, kajti ta pravila so preveč kompleksna, neučinkovita, sploh ko gre za javna naročila. Stvari so prezapletene in predolgo se skupaj traja, sploh pri pravnih postopkih. Zato torej prosimo komisijo, da v treh letih po prenosu vseh držav članicah, eh, da se opravi torej poglobljena ocena tega, kako so bila pravila javnih naročil prenešena v nacionalno zakonodajo, torej kako se to uporablja v praksi. Odbor meni, da bi se morali te ocene sredotočiti na to, kako se stvari uporabljajo na lokalni in regionalni ravni, kajti veliko teh um, organov pod nacionalno ravno pri javnih naročilih. Prav tako treba ugotoviti, v kakšni meri so ta nova pravila pomagala MSP-jem in pa njihovem dostopu do javnih naročil. Treba je zmanjšati upravno breme in treba je tudi bolj uporabljati strateške dobave in strateške razpise. Odbor regije želi sodelovati z Evropskim parlamentom pri teh ciljih in odbor meni, da strateška dobava, ki izhaja iz direktiv, mogoče se dodatno plast eh, kompleksnosti pri teh javnih naročilih. Ta organ um, bo moral morda dobiti še dodatne tipe usposabljanja, zato da bi uspel ustrezno tolmačiti vse kriterije, naprimer vse te socialne, pa okoljske kriterije in podobno. Če bo pri javnih naročilih komisija pripravila nove pobude, najprej potrebujemo ustrezno oceno, tako da bi se izognili pretiranim upravnim bremenom, sploh za organe, ki dodeljujejo te pogodbe. Uh, Torej, seveda potrebujemo inovativne, zelene in socialne kriterije, um, to je iz direktive iz 2014, ampak to mora biti potem prepoščeno diskrecijskim pravicam javnih organov uh, ad hoc v skladu z načeli lokalnih autonomij ter pa uporabe javnih storitev. Prav tako moramo tudi podariti to, da imajo lokalni organi pravico, da sami organizirajo svoje storitve in to je tudi uporabljeno čelo iz preteklosti, eh, tudi iz direktiv leta 2014. Javna naročila eh, so samo en eh, možen način zagotavljanja javnih storitev. Problem je v tem, da so postopki preveč zapleteni in javna naročila so postala predraga za obe strani, torej za tiste, ki kupujo in prodajo. Prav tako je problem v tem, da Eh, se lahko vložijo pravna sredstva, ampak um, postopek je zelo dolg in to se potem zelo zavleče in tudi stroški so predvsej visoki. Torej, teh pravnih, uloženih pravnih sredstev je bilo ogromno in to pomeni, da mora komisija podati pobude tako, da uh, kupci ne bodo zlorabljali svojih pravic. Prav tako seveda pripravljamo uh, čim boljše sodelovali med vsemi eh, akterji pri javnih dobavah. To je bilo zelo pomembno in pri tem je treba tudi poštevati proces evropskega semestra. To bi bil korak v pravo smer, ampak z določenimi pogoji, ti mora biti tudi izpolnjeni. Potem naprej partnerji seveda že bi lahko sodelovali prostovoljno, ampak če je to tako, potem mora biti od začetka jasno, da morate imeti ti partnerji legitimnost je pa tudi res, da direktive iz leta 2014 so prepustile lokalno organom diskrecijsko pravico glede tega, kako potem dodelujejo te pogodbe po zelenih in pa socialnih kriterijih. Vse to mora biti razsvojeno ad hoc. Socialni partneri mora biti tudi ustrezno zastopani v tem partnerstvu. Bi lahko prosim končali, gospod, pravi predsednica? Ja, končujem. Prav tako mora biti jasno da je treba ugotoviti, kako bomo um, proračun po letu 2020 tudi vezali na uh, strukture reforme, naprimer tudi to, kako bomo upravljali javne naročila in pa kakšne morajo biti sprejete zaveze uh, iz partnerstva, ki ga predlaga komisija. Prav tako treba ugotoviti, kako bo to sodelovanje vplivalo na pogojenosti v prihodnosti. Hvala lepa še enkrat za besedo in čestitam proračevalcu za njegovo delo then for the European Commission, um, we have. Uh, Gospa uh Rokavsko, meno Evropske komisije. Hvala. Komisija bi se rada zahvalila Evropskem parlamentu in pa poročevalcu Koelju za to zelo dobrodošlo pobudo in poročilo glede svežnja komisije ki bi sprejet oktobra. To ni zakonodajni predlog, je pa to politično sporočilo. Tukaj želimo poročiti torej nekatere določbe iz eh, direktiv iz leta 2014, določbe, ki niso zvezujoče, vseeno pa komisija meni, da so te določbe zelo pomembne in zato želimo pozoriti na to, da je tukaj potencial visok, treba izkoristiti te možnosti. Potem, če izkoristimo ta potencial, lahko dosežemo večje pomembne cilje, kot naprimer boljšo konkurenčnost ter pa prehod na bolj učinkovito nizkoglično zeleno gospodarstvo. Prav tako se zelo sredočamo tudi na nekaj, kar je omenil kolega iz parlamenta, torej profesionalizacija je zelo bistvena za nas, celato sporočilo se nanaša na izvajanje in pozivamo k pristopu partnerstva zelo širokega partnerstva pri uveljavljanju. In če želimo stvari uveljaviti, potem potrebujemo prave ljudi za to, ki bodo to znali storiti v praksi. Potrebujemo tudi ustrezne mehanizme. Prav tako pa tudi potrebujemo politično ozaveščenost na različnih ravneh politike. Tako, da bomo lahko vsi skupaj sodelovali um, tudi s tistimi, ki potem izvajo te javne razpise v praksi. Zato smo v svežnu izpostavili nekatere smernice ter pa ukrepe, ki jih eh, pripravljamo. Zato bomo zelo intenzivno delali naprimer na smernicah za inovativnost pri javnih razpisih. Upamo, da bomo te smernice zaključili še do poletja. Prav tako bomo tudi zaključili javno posvetovanje o področju uporabe smernic za socialne javne razpise. Prav tako bomo tudi zelo tesno sodelovali z drugimi na področju nekaterih drugih relevantnih smernic. Vedno smo se uspešno zauzemali za strateške javne razpise. Kaj to pomeni? To, da se bolj široko uporablja druge kriterije, torej da ne gre samo za na nižjo ceno. Naprimer, zeleni, socialni kriteriji so pomembni, prav tako pa je treba gotoviti, kako izboljšati dostop eh, MSP-ev do javnih naročil in potem kako se usredotočiti na nekatere sektore, ki ki so najbolj obetavni in ki se da največ izboljšati. Z tega vedika bomo tudi delali naprimer, na metodologiji celotnega življenjskega cikla. To je sicer zelo kompleksna strategija, ampak sedaj smo začeli s tem. Najprej imamo tukaj v študiji pet glavnih proizvodov in pa skupin proizvodov. Po našem mnenju Sveda, profesionalizacija javnih kupcev je pomembna za MSP, ampak prav tako pa potrebujemo tudi čim boljše programe vseh pogodbenikov, tako da naprimer ti pogodbeniki lažje dosežejo dobavitelje. Nekatere države že imajo uveljavljene sisteme glede tega področja, nekatere pa ne. V naslednjih letih zato želimo to, da bomo tudi pospešili izmenjavo dobrih praks. Tako bi tudi vzpostavili e-knjižnico najboljših praks. To ni samo katalog nekih primerov, ampak je to tudi pomembno orodje, ki bi ga lahko potem dali na voljo um, vsem dobaviteljem. Potem gospod Rabela tudi omenil pomembno vprašanje, namreč statistike niso vedno najboljše. V zadnjih letih, na primer, ehm, se je povečalo število primerov, ko je bil samo en um, akter, ki je ponudil svojo ponudbo. Ampak sedaj smo vmes spremenili svoj pristop. Kot rečeno, sedaj je primerov, ko je ponudnik samo eden, 14 odstotkov, to je manj kot pa prej, stvari so se izboljšale. Je pa seveda res, da dostop do javnih naročil je zelo pomembno vprašanje in včasih problem. Zato stvari gledamo bolj celostno. Treba gotoviti kako sodelovati z centralni organi za nakupe in lahko skupaj poiščemo prave načine za to, kako razbiti ta mit, čež da obstaja neko predosloje med eh, centralizacijo in agregacijo ter pa na drugi strani MSP-ji. Glede na terenu vidimo veliko primerov, kot lahko centraliziraš eh, vse skupaj in agregiraš, nakopičiš popraševane, ampak potem kot vse skupaj pogodbenik vendarle še um, dodeliš pogodbe posneje, torej v podizvajalski verigi, torej da še vedno ni vse centralizirano. Na junijski konferenci bomo skupaj s bolgarskim predsedstvom poročili to vprašanje, bomo govorili o tem, prav tako se bomo bolje povezali z socialnimi akterje ter pa ljudmi iz socialnega gospodarstva. Tudi njih želimo vključiti v javne razpise. Pa še nekaj, poslovno okolje je zelo pomembno. Uh, in pa tudi to, kako ljudje gledajo na dostop, torej ali je dostop enostaven ali ne. Potem tudi potrebujemo ustrezen sistem uložitve javnih sredstev, ali je ta dostopen ali ne. V nekaterih državah je to problem. Včasih, na primer, ni veliko ponudnikov in to ravno zato v nekaterih državah, ker ljudje pa zelo negativno gledajo na celoten postopek javnih naročil. Torej, nimajo pravega zaupanja v, v ta sistem. Prav tako se strijemo z mnenjem, da gre predvsem za drugačen način razmišljanja. To je treba spremeniti in se strinjamo z vami, ki ste to omenili. In na vsak način želimo sodelovati s parlamentom tudi v prihodnosti, tako da bomo spremenili način razmišljanja na splošno. Hvala. Hvala. Sedaj pa ponovno naš poročevalec Kojlo. Lepo prosim. Hvala. Hvala lepa vsem kolegom za prispevke. Hvala lepa tudi odboru regije. Hvala tudi komisiji za sporočilo in pa pripombe. Mislim, da sedaj se vsi strinjamo, da so javno ročila zelo pomembna, to je pomembno za gospodarsko rast, za zaposlovanje, za dostop MSP-ev in prav tako se želimo vsi bojevati za večjo preglednost, tako da bomo tudi obenem izkoristili nove tehnologije. Sveda se veselim vseh predlogov spremembe, um, torej vse skupaj sem združil in mislim, da bomo prišli do močnega skupnega stališča našega odbora. Pa še nekaj. 27. marec je rok za vložitev predlogov sprememb. Gospod Rabela, vi ste zastavili vprašanje. No, deloma je na to že odgovorila komisija. Ampak še nekaj bi dodal. Gospod Tarabela, zelo vesel sem, da ste pročali so senci za socialiste. Gospod Tarabela ima dolge izkušnje pri tem dosejo in na tem področju nasplošno. Zato sem prepričan, da bomo lahko izkoristili njegovo strokovno znanje pri tem dosejo in se veselim vaših predlogov sprememb. Gotovo bodo prišli, kot ste rekli. Torej, eh, vi in pa drugi kolegi bodo podali predloge in mislim, da lahko poročilo še izboljšamo. Torej, kot rečeno, gospod Rabela, res je, kot pravite, eh, potrebujemo bolj stroge proračunske okvire. Komisija je že govorila o drugačnih statističnih merilih. Ta drugačna merila potem lahko tudi upravičajo te drugačne številke. Glejte, sprememba ravni naložb držav članic. Eh, Glede, po gospodarski krizi uh, so se stvari spremenile, torej gospodarska kriza je del odgovora za te spremembe. Nekatere države so torej, v času varčevalnih ukrepov, tudi zaradi evropskih ukrepov, seveda tukaj zlasti govorim o državah iz območja. Torej, tudi to je en razlog za te razlike, ena obrazložitev. Se pa pripriča, da se gospod Rebela strinja z naslednjim odstotki niso sami po sebi tako zelo pomembni. Tukaj imamo te številke v poročilu samo zato, ker želimo pokazati, eh, da je to področje pomembno. Torej, ko govorimo o javnih naročilih, ne govorimo o nečem, kar je gospodarsko, finančno nek majhen problem na evropski ravni. Tukaj govorimo o neki strukturi, ki predstavlja zelo visoke naložbe na splošno. Torej, ja, tukaj imamo to številko, ampak to ni tako zelo pomembno, zato ta razlika številk. Torej, glede na to, kar je gospod Barnije povedal leta 2011 in pa torej, razlika med temi številkami iz leta 2011 in pa številkami danes od komisije. To je vse z moje strani, gospod predsednik. Thank you um, very much uh, for this. I see that the... Uh... Hvala. Kot rečeno, 27. marec ob 12. je rok za vložitev predloga spremenitev, to je naslednji torek, če se ne motim. In potem bomo pa na aprilskem srečanju govorili o teh predlogih sprememb. Hvala pa vsem. To pomeni, da lahko zaključimo s to točko na dnevnem redu in gremo naprej na naslednjo točko. Tukaj bomo pa govorili o predlogu poročila o dvojne kakovosti proizvodov na notranjem trgu. Gospa Senalova je naša pročvaka. Lepo prosim, beseda vaša. Hvala, predsednica. Bom govorila o češčini, to je moj eh, materni jezik. Torej, hvala lepa za besedo. Gospod in gospode, kolegice in kolegice. Torej, včasih vidimo, da na notranjem trgu se prodajo različni proizvodi pod istim imenom, pod isto blagovno znamko. To je problem in potrošniške organizacije um, ehm, Slovaške so to že prvič omenile pred sedmimi leti in ta odbor, torej odbor za varstvo potrošnikov, je potem leta 2013 prvič pripravil resolucijo o novi potrošniški politiki in smo prosili komisijo, da se posveti tej temi kajti želeli smo, da se opravi vse obsežna evropska študija eh, s tem v zvezi in da se zagotovi, kakšen eh, bo doseg kreditev in tako dalje. Sedaj imamo določeno zamudo nekaj let. No, potem smo postopoma prišli do tega, da se vedno več pogovarjamo o tem vprašanju o dvojne kakovosti proizvodov. Ogromno se govori o tem. Tudi Jean-Claude Juncker je omenil to temo v svojem nagovoru v Uniji. In nedavno se je tudi prijela več vprašanj glede naslednjega, torej, kaj dejansko pomeni ta dvojna kakovost. Naj primerim nekaj primerov iz držav članic. Torej, izkazalo se je, da obstajajo razlike. Včasih, na primer, imamo um, isti proizvod uh, pod isto blagovno znamko, ampak potem pa je vsebina različna. To je bilo gotovljeno tudi v certificiranih laboratorijih ali pa na univerzah. Torej, proizvodi niso isti. Tudi sama sem bila prisotna pri nekaterih teh testih. Tukaj ne gre samo za živila, prehranska živila, čeprav je teh največ. Gre tudi za druge stvari. Nekateri potrošniki že vedo, naprimer, to, da bomo imeli včasih eh, drošno meso in včasih bo tam samo svinsko meso. Uh, Eh, včasih pa bo potem primešano še kakšno drugo meso, ampak se bo prodalo kot svinsko meso. Potem naprej, naprimer, imamo kavo in pa različne sestavine v jogurtih. Potem seveda eh, ljudje se odločajo na podlagi okusa in pa tudi cene, ampak na vsak način ta neenotna kakovost proizvodov je problem, čeprav ne velja za vse izdelke. V zadnjih letih je Evropska komisija začela posvečati več pozornosti tem vprašanju začela več govoriti o tem, da moramo uporabljati skupne metode testiranja. Prav tako je komisija tudi namenila nekaj sredstev iz proračuna za to, da se pridobi dodatne podatke glede te teme. Pozdravljam to dejavnost, kajti torej ta neenotna kakovost proizvodov je vezana na delovanje ali pa nedelovanje enotnega trga. Na evropski ravni moramo priti do enotnega pristopa ker to je evropsko vprašanje. Prav tako pa tudi omenjam nekatere omejitve za nadzornike, ker ti nadzorniki se bodo morali počasi posvetiti nekatere vprašanja. Včasih ni zadosti ukrepov in to lahko potem vodi do dodatne razdrobljenosti enotnega trga. Ena država članica že dejala, da bo sprejela nacionalne predpise glede dvojne kakovosti, torej neenotne kosti proizvodov. Tega si ne želimo. Sama tukaj seveda ne želim odrediti proizvajalcem, torej kakšna je bo vsebina proizvoda, ampak vseeno potrošniki morajo biti obveščeni o tem, kaj je v izdelku. Natančne informacije morajo imeti. Naprimer, mora vedeti, da če imajo enak proizvod, um, da so lahko sestavine različne. Ker ti potrošniki gledajo na notni trg kot na trg, ki naj bili proizvodi dostopni povsod. Zato v bistvu ne razmišljajo, kot da ne bi bili ti proizvodi raznoliki po vsebini. No, seveda, če proizvajalec želi prilagoditi izdelek okusu na lokalni ravni, to lahko stori, ampak je treba potem potrošnike o tem obvestiti kajti če ne bo to problem, lahko včasih, naprimer, nek potrošnik meni, da je sestava ista, ampak v bistvu ni in to potem pomeni zavajanje potrošnika. Evropska komisija je dejala, da bo pregledala eh, direktive glede varstva potrošnika Evropske unije. Mislim, da je ravno ta tema tukaj odlična priložnost za to, da spremenimo pristop glede nepoštenih trgovinskih praks. Komisarka Jurova je dejala, da bi lahko razširili seznam nepoštenih trgovinskih praks in to mislim, da je lahko potencijalno dober korak. Sicer ne vem, kako bi lahko to točno storili, kako bi podaljšali seznam, ampak lahko o tem govorimo potem naprej. Seveda ne moramo omejiti ponudbe na trgu, ampak vendar nadzornikom je treba dati na voljo učinkovit mehanizem, tako da so sproženi pravi ukrepi, če se ugotovi, da se včasih, na primer, zavaja potrošnika. Hvala lepa, to je vse z moje strani in se veselim Um, vaših prispevkov in pa sodelovanja pri tej temi. Hvala. Thank you very much. Hvala. Za ELS bo spregovoril gospod Štefanec. Izvolite. Hvala. Tudi sam bo spregovoril v svoji materinščini. Najprej hvala kolegici Olgi Štefanec se nalovi za njeno, dejav, njeno delovanje na tem področju. Že, že več let se s tem ukvarjam, to je res zelo pomembna tema. To je zelo pomembna tve, tema v številnih državah članicah. In to je seveda tudi že politično vprašanje, kaj ti državljani čutijo, da se s to temo nismo ustrezno ukvarjali in zdi se jim, da so drugorazredni državljani. Zato moramo zagotoviti enaka pravila za vse na skupnem trgu. Rad bi izpostavil tri zadeve. Prvič, naši potrošniki potrebujejo ustrezne informacije, tako da se lahko pravilno odločijo. Kajti kakovost izdelkov ne pomeni nujno, da moramo imeti enotne izdelke po vsem skupnem trgu. Vendar, kar pa je pomembno, je, da lahko potrošniki dobijo korektne informacije, tako da se lahko potem odločijo, ali bodo nekaj kupili ali ne. Rad bi podaril, da je ključni cilj to, da torej ponudimo ustrezne informacije potrošnikom. Druga, drugo pomembno področje je dejavnost Evropske komisije, ukrepanje Evropske komisije. To pozdravljam. Gre zlasti za delo skupnega eh, eh, centra za testiranje. Rezultati delovanja tega organa so zelo pomembni za sprejemanje odločitev. Še vedno nimamo skupne metodologije in zato je tudi prišlo do te težave v številnih državah Evropske unije. Zato pričakujem, da tudi po zaslugi dva našega odbora in na podlagi rezultatov iz tega poročila bomo lahko dosegli napredek. In tretja stvar, ki bi rad povdaril, rad bi podprl predlog poročevalke zlasti, ko gre za nepoštene prakse glede dvojne kakovosti proizvodov. To je zelo pomemben prispevek našega odbora k razpravi o tej temi. Kajti ta dvojna kakovost je posledica nepoštenih praks in s tem se moramo spopasti. In ne nazadnje, menim, da tudi organizacije potrošnikov morajo tu odigrati svojo vlogo, morajo biti močnejše in morajo biti platforma, kjer se lahko potrošniki, na katero se potrošniki lahko obrnejo in dobijo podporo. Za naše državljane je pomembno, da lahko zaupajo skupnemu trgu. Zato moramo odpraviti prakse, ki so še na trgu na področju dvojne kakovosti. Veselim se sodelovanja s poročevalko in drugimi kolegi, kajti to je zelo pomembno poročilo. In mislim, da tu lahko naredimo korak naprej in izboljšamo zaupanje naših državljanov. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa za IKR. E je z nami gospod Šulik, oziroma ga ni, ni mogel priti in jo je prosil naj prebere njegov prispevek v njegovem imenu. Opravičuje se, ker ga ni tu. Zahvaljuje se pročevalki za celovito in privlačno poročilo glede pojava dvojne kakovosti proizvodov. Podpira pročevalko glede točke D in sicer da obstaja bistvena razhajanja pri izvajanju nepoštenih praks in ustrezne direktive. Ni mu všeč način, kako se želi pošvaka s tem spopasti. Črni se z nami iz priloge A ne bodo uh, neposredno odpravili Eh, dvojne kakovosti, ker izvrševanje direktive še vedno v državah članicah. Izvrševanje zakonodaje je tisto področje, kjer je največ pomakljivosti in kjer je treba največ izboljšati. Rad bi dal Slovaško kot primer, ki je spodbujala to temo na ravni EU. Slovaška nima nacionalnega organa za izvrševanje nepoštenih praks na živilskem trgu, na katerega bi se lahko potrošniki lahko obrnili vsaka nepoštena praksa na seznamu bi bila spregledana tako, kot je to tudi z drugimi danes. Komisija pomaga državam članicam pri izvrševanju obstoječe zakonodaje, smernice in metodologije se razvijo in center za kakovost prehrane se je tudi vzpostavil. Ne morem se popolnoma strinjati s točko ena, glede izidov testiran, ki so pokazali različno sestavo, saj ne omenjajo tega, da niso uporabili enake metodologije. Strinjam se, strinja se s točko 4, ki ceni to, da, imamo, da bi spostavili skupno metodologijo in to je potrebno tudi rezultati, preden lahko spremenimo evropsko zakonodajo. Točka 8 ni obrazložena z neko analizo ali dokazi države članice, ki najbolj podpirajo ta načrt, bi se morali nadihvati po drugih državah, kjer se izvaja boj proti nepoštenim trgovskim praksam brez EU podpore. Potem točka 18. Uh, eh, tu obravnava drugo vprašanje, to, da se pač nekaj prodaja po drugo blagovno znamko in gospod Šuli bi se raje izognil takšni zmedij dvojna kakovost nanaša na proizvode, ki imajo enako blagovno ime in enako embalažo, ki lahko pride do zmede. Ko pa gre za blago, ki se prodaja po drugo blagovno znamko, pa to že imamo v regulaciji EUCPD.18. Ne more podpreti točke 22 glede spremembe črnega seznama, kaj te razlike v sestavinah niso dovolj velike, da bi potrošniki z tega spremenili svoje navade in jih ne moremo kar tako obravnavati kot negativne. Dvojna kakost ima včasih uh, legitimne razloge zaradi razlik v okusu, zaradi razlik v kupni moči, vendar lahko podpre točko 23 in sicer, da testiranje lahko spodbudi ozaveščeno skupce in pravičnejšo konkurenco. Sedaj pa za Alde, Dita Harancova, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se zahvalila Olki Senalovi za delo na tem področju, ne samo na tem dosjeju, temveč na, na tem področju kot celoti. Že večkrat smo slišali na odboru, da je, to, je ta tema pomembna za nekatere države članice. Sama pa bi poudarila, da to, to ni težava nekaterih držav članic. Govorimo o tem, da gre za težavo skupnega trga, gre za vprašanje delovanja skupnega trga imamo več študij, ki kažejo, da obstaja težava, da imamo nizkokakovostno eh, hrano na policah vzhodne Evrope. Ne gre zgolj za Češko in Slovaško, gre tudi za Mačarsko, Slovenijo, Bolgarijo, Hrvaško, Polsko in morda še katero drugo. Združena Evropska unija in skupni evropski trg tega ne bi smela dopuščati, takšne države ne bi smela obstajati. Torej, prihaja do zavajočih praks strani določenih podjetij, sicer ne vem, kako bi lahko drugače imenovali to situacijo, ko v, eh, pod istim imenom in, in v istem balaži prodajamo različne izdelke. Potrošniki pričakujejo enako kakovost enakih izdelkov posod v Evropski uniji. Rada bi pozdravila eh, zadevanja komisarke Jurove, eh, njen načrt za konkretne ukrepe in upam, da se bo tudi začel izvajati k malu. Mislim, da bi morali uporabiti obstoječo direktivo najprej, ne pa, da sprejemamo novo iz ničle, ker bi pač morali iti potem skozi dolg postopek morali bi tudi izvajati pritisk na proizvajalce, na trgovce in na nadzorne organe v državah članicah. Morajo imeti boljše pogoje za svoje delo in morajo intenzivirati čezmeno sodelovanje, izmenjavo informacij, ki je zelo pomembna. Brez delitve informacij, brez delitve najboljših praks, brez skupne metodologije bomo težko v praksi rešili to težavo. Upam, da bo sistem začel delovati v nekaj mesecih. Upam, da bomo lahko videli konkretne zlade k malu, da bomo videli mm, res prizadevanje ne samo strani organov, temveč tudi strani dobaviteljev in trgovskih verik. Upam, da se bo sektor hitro odzval in se zavedal, da gre pa zapravo tudi tu za njegov ugled. Ne gre za kazanje s prstom, kdo je kriv ali za težavo eh, s trgovci, proizvajalci, nadzornimi organi ali potrošniškimi organizacijami. To sploh ni bistveno. Sedaj ne smemo se pogovarjati o tem, ali je težava, temveč samo pa o tem, kako rešiti težavo. Moramo najti rešitev za to težavo, moramo najti način za boj proti tem nepoštenim praksam. Tudi s pomočjo. Uh, predloga komisije, ki ga bomo videli prihodnji mesec. Ključnega pomena je, da ukrepamo in to sedaj, kajti čas teče. Podjetje morajo pokazati neke dobre volje in sprejeti konkretne ukrepe. In to je to, kar eh, potrošniki in državljani od nas tudi sedaj pričakujejo. Hvala. Hvala. Gospod Mastalka ni z nami za zelene je uh, pristojen gospod Šolta, se ne mislim, da gospa uh, Reda spregovorila o njegovem imenu. Hvala še enkrat, bi se rada prišla imena gospoda Šoltesa, ker je danes v Sloveniji zaradi svojih obveznosti doma. Gospod Šolte se zahvaljuje počevalki za to poročilo o dvojni kakovosti proizvoda na enotnem trgu. Po njegovem mnenju je poročilo dobro zapisano, vključuje potrebne elemente glede kako, dvojne kakovosti proizvoda. Strinjamo se s poročevalko, da podjetja morajo dati točne informacije, zato točno vedo, kaj kupujejo in da se lahko tudi odločijo, ali bodo kupili izdelek ali ne na osnovi resničnih informacij. Tu je res pomembna preglednost. Potrošniki ne smejo biti izpostavljeni zavajočemu reklamiranju ali kakršnim koli drugim nepoštenim praksam. Moramo se zavedati, da je življenska trgovina nekaj, kar je čezmene narave in zato se moramo tega resno in previdno lotiti, zato da bomo omogočili enaka pravila za vse in dobro delujoč skupni trg, ki bo varoval potrošnike. Na tej točki treba omeniti, da je tudi v osnovku poročila zapisano, da je vprašanje dvojne kakovosti nekaj, kar se ne, ne nanaša zgolj na hrano, temveč tudi na kozmetiko, pravilna sredstva in tako naprej. Skupina zelenih EFA meni, da je zelo pomembno, da se borimo za enakost kakovosti na EU ravni in moramo imeti neodvisno telo, ki bo imelo skupno metodologijo za preverjanje kakovosti izdelkov v državah članicah. Tudi podpiramo predlog poročevalke, da bi spremenili prilogo ena direktive o nepoštenih praksah in da bi vključili še en element na črni seznam. Gospod Šolte, se se veseli dela na tem dosjeju s svojimi soporočevalci. Uh, Hvala. Gospa Borzan, izvolite. Zahvaljujem, gospođo. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej hvala eh, kolegici Senhalovi, ki je poročevalka in res hvala za to odlično delo. Popolnoma podpiram to poročilo. Sama sem v odboru Envi poročevalka eh, za hrano, imam izključno pristojno za to, vendar naj povem, da težava se nanaša zgolj na hrano številni ljudje poročajo o tem, pa tudi raziskave kaže, da obstajajo razlike tudi pri kozmetičnih izrekih, pri detergentih, pri tehničnih izrekih in celo pri avtomobilih. Seveda so ljudje najbolj občutljivi, ko gre za hrano, kaj ti. Če jemo manj kakovostno hrano, to lahko negativno dolgoročno vpliva na naše zdravje. Naj povem, da se že leto ukvarjam s to temo. Iz, izvršila sem raziskavo na Hrvaškem na to temo in izkazalo se je, da obstajajo znatne razlike med izdelki. Naj dam primer. Uh, hip kašice, torej hip je proizvajalec otroške hrane in v svojih reklamah trdijo, da imajo bioekološko hrano za otroke. Uh, No, prodaje so kašice tudi na hrvaškem, vendar te kašice so bile manj zdrave kot tiste, ki jih je prodajo na nemškem trgu. Cene izdelkov na hrvaškem pa so bile enake oziroma celo više, kakovost pa slabša. Popolnoma se strinjam s tem, da proizvajalci oziroma da, da potrošnik, ko nekaj kupi, ne more vedeti, da kupuje drugačen izdelek, ker ga ne more primerjati, ker se pač ta uh, izdelek reklamira enako kot eh, tisti na zahodu Evrope. Ta izdelek je videti enako, ima enako embalažo, enako ime. Torej, potrošnik nikakor ne more primerjati teh izdelkov z izdelki, ki jih lahko kupijo potrošniki v drugih evropskih državah in to je uh, razlog in dokaz za to, da gre za nepošteno trgovsko prakso. Obstoječa zakonodaja ni dovolj dobra, da bi lahko rešili težavo. Nekateri proizvajalci, ki so bili zajeti v raziskavah, so se odločili od tega, da tega več ne bodo počeli, torej da ne bodo uh, prodajali različnih izdelkov na skupnem trgu, vendar to ni dovolj to ne more potekati zgolj na prostovoljni osnovi, pač eh, ne moremo reči, nekateri lahko spremenijo svojo prakso, drugim pa ni treba. Torej, sama menim, da ne moremo biti uh, zadovoljni s tem, čeprav pozdravljam te posamečne primere, zato potrebujemo nove.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 Hvala lepa. Gospa predsednica, tudi sam bi se pridružil tej razpravi. Zelo cenim delo gospe Senhalove, ki se še dolgo s tem ukvarja. Vidi se, da je strokovnjakinja za to področje. Dobro je, da se o tem danes pogovarjamo kajti to ima pomembne politične posledice. V srednji Evropi je to zelo občutljiva tema. Če imajo živilo dvojno kakovost, to ne pomeni le, da so potrošniki oškodovani, temveč je to tudi znak, da se potrošniki počutijo za tega kot druga centrum EU torej da smo mi pač nove države članice, ki smo se pridružili po upadcu komunizma in da proizvode, ki jih pri nas prodajajo, so preprosto slabši. Še nekaj, varstvo potrošnikov. Dvojna kakovost pripelje do razočaranja javnosti glede evropske integracije. Zato je dobro, da iščemo rešitve na politični ravni. In hvala kolegici, da se tega sploh lotila. Um, stranke in sile, ki so protievropske, so močnejše v srednji Evropi in to zgolj prispeva k njihovemu uspehu. Torej, to je zelo pomembno, poročilo je zelo dobro napisano. Strinjam se s prvim delom, ki analizira in opisa, opisuje situacijo glede dvojne kakovosti živil in v, v drugem delu ima priporočila in kako ukrepati. Tu ima pa številne predloge sprememb. Tako da bi bila ta priporočila še bolj specifična. Nimam nič proti vsebini priporočil, vendar imam predloge, s katerimi bi jih še bolj pojasnili. Razprava o ravni regulacije, o primerni ravni regulacije. Strinjam se s tistimi, ki bi radi spremenili direktivo zlasti prilogo ena glede nepoštenih trgovskih praks in da bi vključili še dodatne elemente na seznam. Poročevalka v drugem delu govori o evropskih rešitvah ki bi jih lahko neposredno uporabljali, torej neposredno izvedljivi ukrepi. Moramo si biti na jasnem, ali bomo spremenili direktivo. Nisem popolnoma za to, če začnejo posegati v zakonodajo, potem je bolje imeti direktivo, ne pa uredbo. Direktiva uvaja eh, eh, oziroma bolj vključuje države članice in ustvarja vtis, da je. Eh, primarno namenjena varovanju potrošnikov, ne pa temu, da nekaj nalaga proizvajalcem. Drugi predlog zadeva čezmejni vidik te, tega problema. Tu moramo izboljšati čezmejni element, moramo vključiti več predlogov. Strinjam se s pročovako, da pristojni organi v državah članicah ne morejo na individualni ravni se spopadati s problemom dvojne kakovosti. In zato je treba okrepiti čezmejni vidik. Torej, to so moje predlog sprememb in še enkrat hvala poročevalki za sistematičen pristop pri tej politično res občutljivi temi. Uh, thank you, Madam Chair. I am as a guest here from the Eh, environment. Holmeni, hvala. Tu sem kot gost, eh, tu sem eh, kot član odbora. En se ne mogu spregovoriti samo materinščini mađarščini. Iš. Hvala lepa, gospe Sehnalovi, za to. Rad bi se zahvalil tudi vsem, ki so bili udeleženi pri tem. Istočasno pa želim izpostaviti, da tukaj ne gre samo za težavo Srednje in Vzhodne Evrope, gre za vseevropski problem. To moramo jasno povedati že leta se ukvarjam s tem vprašanjem, seveda, kar se tiče varstva okolja. In videl sem, kakšen je položaj, ko so k nam prihajali lobisti, lobisti, živelska industrija in so se resno ukvarjali s to temo. Dejali so, da gre za paranojo, neumnost, dejali so, da skušajo pač zagotavljati srednji in vzhodni Evropi poseben ukaz, ki si, vkus, eh, prosite, ki si ga želijo in da torej skrbijo za raznolikost. Položaj pa seveda ni enostaven. Potrebno je vedeti, da gre za odločne lobistične interese in da gre za evropsko težavo. Če ne bomo imeli evropske študije, potem tega nikoli ne bomo razrešili. Vedno bomo imeli lobiste, ki bodo lobirali v eno ali drugo smer, vsi vedo. Načelo mi je všeč, enaka embalaža, enaka vsebina. Veliko vas je omenjalo tudi pralna sredstva. Seveda ne gre samo za živila, gre za veliko proizvodov, tudi proizvode za higieno in tako dalje. vsebina lahko poceni proizvod, pa tudi seveda manjša kakovost, kar se tiče varnosti živil, pa imamo tudi kar nekaj vprašanj, naprimer otroška hrana. To je moja zadnja pripomba. Kaj želim še povedati? Hrvaška kolegica je to že omenila. Določeni proizvajalci so že uvideli napake in ne iščejo več stranskih rešitev in stran poti. Mislim, da je to dobro, da so potem prostovoljno spremenili način proizvodne. Zgodovinar sem tako, da rad citiram zgodovino. Mislim, da je bilo že v 80-ih letih, ko so se soočali s tem tudi že v Franciji in Španiji. Torej, že takrat smo imeli v Evropi proizvode dvojne kakovosti. Potrebujemo pa enotno študijo na evropski ravni. Hvala. Uh, uh, konec, gospa Vajdere. Hvala za to plodovito razpravo. Tudi sama so bila v svoji materinščini v latviščini. Hvala lepa. Najprej hvala gospe Senolovi za to zelo dobro poročilo. Vsebuje vse, vendar menim, da kolegi so pripravili danes res dobro razpravo. Vedno je, pa je poročilo možno izboljšati. Zamudila sem na sestanek, ki sem bila na odboru za proračun in tudi tam smo se pogovarjali o nečem, kar je neposredno povezano z mojim delom. Zato bi uvodoma rada povedala, da tudi na odboru za proračun smo na mojo pobudo eh, se odločili za pilotni projekt glede metodologije. Kako ugotoviti razlike v proizvodih v različnih državah članicah? Komisija je že začela delo na tem pilotnem projektu in verjetno se bo ta projekt prenesel še v prihodnje leto in to bo pomagalo nacionalnim organom. Na ta način bomo lahko rešili težavo na transnacionalni ravni med različnimi državami članicami. Tako je tudi omenil že gospod Pospišil. Naj nekaj povem o svoji državi. Imamo eh, upravo, veterinarsko in zdravstveno upravo in če ugotovijo, da pride do razlik ugotavlja, da te razlike niso tako znate in ki vprašamo, kakšne pa so znatne razlike, pravijo, da ne vedo, ker tega še nismo definirali. Potem je vprašanje varstva potrošnikov. Tega ne rešujo, ker imajo omejena finančna sredstva in to je tudi nekaj, kar moramo upoštevati. Mislim, da ima naša soseda Litva boljše razmere pristojni organi že delajo na tem, skušajo opozoriti na to težavo in skušajo priprečevati dvojno kakovost proizvodov. In na kratko naj povem tudi sam nekaj zgodovine. Leta 2014 sem skupaj s kolegico Dubrovko Šujico iz Hrvaške skušala opozoriti kolege na to vprašanje z pisno izjavo takrat so bile pisne izjave še dovoljene in skušali sva opozoriti celoten Evropski parlament na problem dvojne kakovosti proizvoda. Dobila, dobili sva pritožbe najnih voljivcev in gotovili sva, da obstajajo razlike. In sedaj, tako kot takrat, smo priča temu, da o tem govorijo o tem vzhodne in srednjerovske države sama pa bi rada bila tudi podporo uh, eh, 15-terice, torej tistih držav članic, ki so uh, bile v EU pred eh, veliko širitvijo leta 2004. Torej želim si podporo starih držav članic, ki zaenkrat zagotavljajo minimalno podporo. To bi samo spremeniti. Potrebujemo podporo, gre za politično težavo. Gre za različne proizvode, živila, detergente, kozmetiko. In tudi, če te razlike niso znatne, je to vseeno diskriminacija. In to eh, da postavlja EU zelo negativno luč. Imajo predlog komisije. Komisija je sodelovala v tem procesu. Gospod Juncker je že septembra dejal, da to ni spremljivo, da enaka, enak proizvod z enakim imenom, z enako embalažo, eh, ni enake kakovosti vse država članica, to ni spremljivo. In res pozdravljam dejstvo, da smo ustvarili znanstveni center za kakovost hrane v Evropski, pri Evropski komisiji. Nedavno je bil odprt in predstavljen in ta center bo delal na povezovanju informacijskih sistemov, vključil bo države članice, izboljšal bo čezmeno sodelovanje držav članic. To je prvi korak. Moramo učiti, kje prihaja razlik. Veliko je izdelkov na trgu in moramo videti, katera podjetja so tista, ki izkoriščajo situacijo. Tako da res eh, pozdravljam to, da je Evropski parlament naredil prvi korak v to smer in upam, da bomo s tem delali tudi v prihodnosti, tako da bodo potrošniki v srednji in vzhodnji Evropi dobili enako kakovostne proizvode kot tisti, ki so na prodaju v zahodnji Evropi. Hvala, sedaj bom dala besedo še Evropski komisiji. Izvolite. Hvala. In dober dan vsem skupaj. Najprej hvala gospe Senelovi, s katero zelo tesno sodelujemo glede tega vprašanja, pa tudi, ko gre za čezmene zvrševanje potrošnike zakonodaje. In ti dve temi sta seveda povezani, kot smo tudi že slišali iz vaših prispevkov. Poročilo in več govornikov omenjajo dejavnosti komisije v preteklem letu. In tudi omenjali ste, da se le tega glasi gospod Juncker in gospod eh, predsednik je zelo jasno v govoru o stanju v Uniji dejal, da gre za Unijo enakovrednih in da je ne. Uh, dopustno, da so nekateri potrošniki obravnani kot druge zredne življani. S tem se popolnoma strinjamo. Številni elementi so bili eh, predstavljeni več vladam, deležnikom in komisiji, iz katerih je razvidno, da prihaja do razlikovanja kakovosti in menim, da je zelo pomembno, da ohranimo zaupanje v skupni trg, da zaupimo ohranjamo zaupanje državljanov, vendar da tudi je trg ekonomsko učinkovit za podjetje. Zato komisija sedaj dela na tem, da bi odpravili zavajajoče ali omejujoče poslovne prakse, ki so bile izpostavljene v tej razpravi. Torej, če naj pozamem na kratko, kaj smo doslej storili. Prva stvar je bila to, da smo prosili forum visoke ravni za delovanje eh, živilske verige, da se začnejo pogovarjati s vsemi možnimi deležniki in da se začnejo ukvarjati s to temo. Ta forum je komisiji eh, naložil zlasti skupnemu izhvalnemu centru, da eh, razvije robustno metodologijo testiranja. In to delo se je začelo lani na zelo celovit način. Vključili smo vse možne deležnike iz držav članic, iz življenskih laboratorijev, pa tudi iz družen industrije in potrošnikov. Gre za to, da bi razvili metodologijo, ki je Eh, znanstvena in deležnikom spremljiva, tako da lahko vsi to potem uporabijo in da lahko dobijo relevantne in robustne izsledke. Upamo, da bomo čez eh, nekaj mesecev, oziroma da bomo že prihodni mesec imeli sprejeto metodologijo in potem bodo začeli potekati testi izsledke na koordiniran način v več državah članicah in to je uh, bo vključilo ne le nove države članice, če lahko se navežem na to, kar je dejala zadnja eh, govornica, temveč bo to vključevalo vse države članice, tudi tiste iz 15. -terice. Upam, da bomo dobili rezultate teh testov do konca tega leta. To ni edina stvar, ki je komisija naredila. Komisija je tudi proučila um, relevantno eh, zakonodajo in um, ugotovili smo, da moramo relevantno zakonodajo bolje izvrševati. Zavajajoče prakse so prepovedane v zakonodaji o hrani, prav tako so prepovedane nasplošno v direktivi o nepoštenih trgovskih praksah in leta 2015 smo izdali smernice, kjer smo neposredno omenjali dvojno kakovost proizvodov. Potem smo pripravili še bolj specifične smernice v obliki obvestila, zato da bi pokazali, kako obstoječa zakonodaja, kako treba obstoječa zakonodaja uporabiti, zato da se spopademo s vprašanjem dvojne kakovosti proizvodov in lotili smo se specifično hrane, kajti eh, o hrani se je največ eh, poročalo v vseh sporočilih in v vseh testih, ki smo doslej videli. Prav tako smo sodelovali z nacionalnimi organi, pa tudi z področja uh, varstva potrošnikov, torej ne le varnosti hrane in uh, delali smo na tem, da bi razvijali prakse in zmogljivosti teh organizacij, šli smo še korak dlje, kajti predlagali smo denar v obliki sofinanciranja za organe držav članic, tako da lahko same razvijajo svoje zmogljivosti na tem področju. In čez nekaj tednov mislim, da bomo videli, katere so tiste države članice, ki so izkoristile to priložnost. Hkrati pa je komisarka Jurova se odločila lotiti te teme in je začela mm, dialog s številnimi gospodarskimi zbornicami in družbami, zlasti tistimi, ki zadevajo zlat nekaterih testov, izvaja pritisk na ta podjetja, zato da bodo razumeli, kateri elementi so v razpravi, tudi dojemanje potrošnikov, tudi politične vidike in tudi, da eh, znova premisli o svojih eh, politikah razlikovanja in najdejo eh, rešitev, kaj je to je težava skupnega trga in to je zelo pomembna težava in je povezana z zagotavljanjem zaupanja potrošnikov naš skupni trg. Potem pa še nekaj podrobnosti glede poročila, ki je pred nami. Mislim, da je to zelo uh, pravočasen element, kaj ti komisija bi bila nov sporazum, nov svežen za potrošnike. Tu sledimo uh, fitness checku potrošnike zakonodaje in uh, predlagali bomo ciljano revizijo nekaterih direktiv tudi direktivo o nepoštenih trgovskih praksah. Imamo pa tudi sporočilo, v katerem želimo prikazati, kako bomo razvijali izvrševanje obstoječe zakonodaje. Torej, razmišljamo o tem, kako na najboljši način nasloviti vprašanje dvojne kakovosti v tem svežnju. Ena od stvari, ki je za nas zelo pomembna, je zagotoviti čim večjo jasnost in pravno varnost za podjetja na prvem mestu. Hkrati pa želimo zagotoviti, da bodo pristojni organi lahko izvrševali zakonodajo. In tudi komisija, svet in parlament imamo zavezo, da damo odgovor, ki je sorazmeren in ki bo učinkovit. To je res skupno delo na katerem smo začeli delati in bomo nadaljevali s tem delom v kontekstu tega novega svežnja za potrošnike. Zelo pomembno je, da smo pri tem uspešni, kajti dvojna kakovost proizvodov je nekaj, kar zelo vpliva na percepcijo državljanov, kar zadeva skupni trg. Imam nekaj komentarjev glede samega poročila osredotočili smo se na hrano, kajti hrana je element, o katerem se je največ poročalo. Vendar naše smernice eh, so tudi povezane z EUCPD s posebnim obveščanjem. Vse to velja tudi za neživljske sektorje. Na ravni služko komisije in skupnega shvalnega centra menimo, da bi razširili naše delo in vključili tudi druge neživljske proizvode. Vprašanje, ali gre tu zgolj za eh, proizvode z blagovno znamko. Običajno gre za nekaj, ki so v podobnih embalažah. In torej moramo vključati vse elemente embalaže. In če imamo recimo neko znano blagovno znamko, je to treba upoštevati element blagovne znamke ni ključne. Ga pomena, gre za predstavitev izdelka. To je najbolj pomembno. Torej, toliko, kar zadeva podrobnejše komentarje v zvezi s poročilom. Naš nekaj pa je glede dela skupnega izhovalnega centra. Upam, da bomo do konca leta imeli več konkretnih dokazov. Še enkrat hvala za vaše delo na tem področju in uh, morate se zavedati, da ga resno jemljamo. Um, our... Hvala lepa. In na koncu še poročevalka gospa Sehnalova. Prosim. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila vsem kolegicam in kolegom za prispevek k razpravi. Seveda, se veselim vaših predlogov sprememb in upam, da bomo na koncu dosegli in pripravili dobro poročilo, ki bo pomenilo napredek pri tej temi. Seveda, gre za zaupanje v notranji trg. To je zelo pomembno vprašanje in potrebujemo rešitev na evropski ravni. Hvala. Okay. Thank you very much. Prav, hvala lepa. Še časovni okvir rok za predloge sprememb je 17. april opovdne. Hvala lepa. Tako, sedaj pa prehajamo na našo zadnjo točko na našem dnevnem redu. Gre za osnotek poročila o prostem pretoku neosebnih podatkov Evropske unije. in beseda ima poročevalka Ana Marija Koraca Bil. Za sedem mu predstavila prost potok. neosebnih podatkov v Evropski uniji. Skušamo ustvariti enako osnovo za vse državljane. Ta uredba bo de facto spostavila peto svobodo gibanja v EU. Pretoka podatkov. To je ključni steber digitalnega skupnega trga in tako lahko povečamo učinkovitost po vsej verigi. To je ključnega pomena pri velikih podatkih, umetni inteligenci, računalništvo v oblaku in to bo pomenilo več inovacij in večjo ekonomijo obsega. Naj podam nekaj številk, kajti te številke govorijo same zase o pomenu te uredbe. tudi za 120 odstotkov se povečajo prireze hranjenja podatkov. 8 milijard evrov bi privačevali, če bi tukaj na tem področju imeli svoje podatke in eh, svoje sisteme. In to je ekvivalent dveh prostorskih sporozumov s Kanado in Južno Korejo. Skoraj 60 milijard evrov bio prometni. Temperatura 2016, skoro 10 odstotni porast od 2015. 2020 pa lahko dosežemo 160 milijard evrov. Ta predlog je torej ključen za to, da bi sprostili ta potencial za rast. In naša naloga je, da pravila za nacionalno lokalizacijo podatkov odstranimo in imamo pa spet ok. Tri glavne prednosti tega predloga imamo. Prvič, povečana mobilnost prek meja, za neosebne podatke. Ko ne bo več lokalizacije podatkov, ko ne bo več zahtev za skladiščenje. Tako bodo pristojni organi lahko imeli dostop do podatkov, ki so v drugi državi članici. In prav tako bo za profesionalne uporabnike lažje prenašati podatke med različnimi lokalizacijami. Želim se toplo zahvaliti komisiji, dobro smo sodelovali tudi svetu, poročevati smo v senci, imeli smo že sestanek. Z njimi storiti smo želeli vse, kar se da, želeli smo upoštevati prispevke kolegov, tako da bi pospešili celoten postopek. Seveda pa bi se rada zahvalila tudi sekretarijatu, svetovalcem in vsem akterjem, ki so nam podali zelo pomembne prispevke na tem zelo tehničnem področju. Torej, na kaj se osredotoča moje poročilo? Na pet ključnih področji. Javna varnost, dostop do podatkov strani javnih organov, mešani podatki, prenašanje podatkov in pregled. Zelo veliko pojasnil je potrebnih. To smo, dobili, to smo razvili po vprašanjih akterjev. Prost potok podatkov bi moral biti v prid javnih in zasebnih akterjev. To ne pomeni, da bodo podjetja in javni organi obvezani outsourcati podatke izven svoje države, drugo državo. To samo pomeni, da država članica tega ne sme prepovedati, razen če ne gre za javno varnost. Prav tako je nekaj zmede, to sem želela razjasniti. To velja za vse ravni upravljanja nacionalne, regionalne in lokalne. In vključuje tudi omejitve tako regulativne kot administrativne na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Zdaj, da spoštujemo pogodbe, kar se tiče varnosti in podatkov. Zanašamo se tudi na sodno prakso, da bi to razložili, koliko se le da, kaj je zajeto znotraj spremanja javne varnosti. Potem pa je tudi seveda zelo pomembna javna varnost kar se tiče dostopa do podatkov za javne organe. Bodimo pošteni. Večkrat sem že dejala, da pod nobenimi pogoji podjetja ne smejo uporabljati to, da bi zadržala podatke javnim organom za pravno rabo. Tako da bodo potem javni organi laže dostopali do podatkov izven svoje države članice. Prav tako sem pojasnila, da v primeru, če je določena država članica prisiljena zahtevati pomoč od druge, kar se tiče točk. Postopa do tega. Potem torej moramo olajšati ja, te postopke. Kar se tiče mešanih podatkov, pa ni podvajanja zakonodajo, ki bo začela veljati maja in zakonodajo, ki jo pripravljamo sedaj. Različen različna področja delovanja so. Pa upamo, da bomo skupaj ustvarili prost pretok za podatke. Mešani podatkovni nizi. Kateri osebni podatki bodo zajeti v GDPR? To bodo osebni podatki, ne osebni, pa bodo zajeti v to repo. Kar se tiče mešanih nizov podatkov, ti so povezani seveda in lahko prepoznamo osebne Ne moramo pa vedno vsega ločevati, ali je predrago. Po mnenju strokovnjakov gremo v tej smeri, da bo vedno več mešanih podatkov, z vedno več neosebnih podatkov, mešanih nizih podatkov. Teh mešanih nizanih podatkov, kjer bo večina neosebnih, bomo lahko imeli po mnenju strokovnjakov nekaj osebnih podatkov. Lahko bo nekaj imen, nekaj naslovov elektronske pošte, administrativnih podatkov. Vemo, da bo GDPR spoštovan strani podjetij, ki so veliko investirala v to, da bi razumeli, kako to deluje in si želijo to ustrezno interpretirati. Vendar pa lahko to ustvari tudi veliko stroškov in administrativnih ovir, še prav posebno za MSP-je. Tako da bi bilo nesorazmerno, če jih prisilimo, da uporabljajo tako GDPR za neosebne podatke, vmešanih tipih podatkov. Naj pa jasno povem, GDPR je tako, da se ga ne da spremeniti s to uredbo. Ne moramo spremeniti področja porabe, ne moramo tega omejiti, pa tudi ne razširiti kjerkoli že so osebni podatki, kjerkoli v EU, bo veljaven GDPR. Zato predlagam, da bi naša uredba bila veljavna za vse tipe podatkov. Brez tega, da bi govoril o tem, kakšen pliv bo imel GDPR. Imeti moramo jasnost, pravno gotovo sem, da pa ne moremo urejati prihodnosti. Zato sem tudi predlagala, da bi komisija podala smernice. Nekaj smo se naučili iz GDPR. Akteri so si resnično želeli smernic in potem prepozno že smo te dobili. Torej sem vključila v uredbo tudi to, da mora komisija predstaviti smernice preden uredba stopi v veljavo. Upam, da bo to pomagalo. Prav tako pa smo zmanjšali čas za pregled, tako da se bomo lahko prilagodili, ko bomo vedeli več o tehnološkem razvoju in ko bomo vedeli več o tem, kaj nam inovacije prinašajo, bomo to lahko storili. Tega zdaj ne moramo vedeti, biti moramo ponižni. Osebni podatki bodo torej ostali tam, kjer so prav tako pa ne povem, da ima GDPR tudi že prizeto svobodo gibanja in pretoka. Pas potok podatkov to pomeni, da bodo tudi uporabniki lahko spreminjali ponudnike računalništva v oblaku. To pa pomeni, da bodo potem tržni akteri tisti, ki bodo sami najbolje stvari dopravila. Zazajam se za samo regulativen kodeks ravnanja. Seveda, pa to ni bianko ček za vse akterje in industrijo. To mora biti storjeno v omejenem času in po določenem okviru. Zato smo prosili komisijo, ne samo da spodbudi in olajša proces, temveč ga tudi nadzira. Zelo pomembno je imeti ravnovesje v tem postopku, tako da bodo tudi uporabniki predstavljeni in zastopani v tem postopku. Prisluhnili smo akterjem, ki so soglasno prosili za več časa in uporabo izkušenj iz prejšnjih kodeksov ravnanja. Ta kaže, da potrebujemo več časa. Zato predlagam dve leti v celoti, kot če so oni okvir za kodeks ravnanja. Prav tako se smo skrajšali bolj restriktivne dele, ker niso pomoč industrija je bolj kompetentna kot mi, kar se tiče priprave kodeksa ravnanja. Pregled. To je pomembno za me kot ocena. To ne pomeni, da bomo resnično vse prenovili. Komisija bi morala predstaviti poročilo svojo zakonodajalcem in če bo potreben pregled, bi to potem morala ta dva tudi storiti. Ena ocena razvoja tehnologije, ravni inovacij in vsega, česar sedaj ne vemo. Zato predlagam, da imamo čez tri leta pregled, ne čez pet let, da se bomo lahko prilagodili tehnološkemu razvoju. Prav tako sem se osredotočila na tri področja, kjer imamo posebne potrebe po oceni. Kot sem že dejala, to so sveja področja mešanih tipov podatkov, implementacija v državah članicah, kar se tiče javne varnosti, da ne gre za zlorab in potem tudi implementacija kodeksa ravnanja. Za zaključek, predsedujoča, resnično mislim, da je to primer boljše zakonodaje. Končno lahko to storimo. Končno gre za zakonodajo, ki deregulira. In za evropsko konkurenčnost je to zelo pomembno. Nam bo uspelo ali ne. Ko govorimo o Kitajski, je to naša zmogljivost za prihodnost, da bomo konkurenčni Kitajski gre za odličen primer boljše zakonodaje, zakonodaje, ki ima dodano vrednost, ki se loteva usklajevanja, harmonizacije, razdrobitve. Vse, kar moramo torej storiti za skupni trg, po mojem mnenju. Zelo dobro okoljsko politiko imamo, kolegice in kolegi. Priročilo komisije je dobro, temelji na dobri oceni vplivov. Svet je celo še izboljšal predlog, po mojem mnenju, komisije in sedaj moramo resnično prozasti Ferrarija. Nič drugega nas ne bo zadovoljilo. Veselim se vaših mnen, vaših prispevkov. Želim pa si, da bi začeli pogajanje še za časa bolgarskega predsedstva. Pomagajte mi pri tem. Govorimo hitro, jasno vsem, kar vas skrbi. Vendar pa dajmo hitro pripraviti to zakonodajo. Hvala. Eh, Hvala lepa za ta jasen pregled. Sedaj pa poročaci v senci, ki ste v Šaldemu, zdaj sem te prosim. Govorila bom dansko. Še prej pa naj povem, da mislim, da ni potrebno imeti Ferrarija. Volvo bo čisto v redu. Volvo je več varnosti, ko vozite morda ne prehitro. Potrebno je voziti na ustrezen način in varno. Um, da pa v daščiku. Ok, you're flexible. I mean, Volvo is anyway manufactured in Sweden, so I thought you would be happier. Jaz sem mislil, da boste veseli, ker je Volvo pač eh, proizveden na švedskem. In ste prožni za to. Hvala lepa. Torej, sedaj bom govorila dansko. Najprej bi se rada eh, zelo zahvalila poročevalki. Mislim, da je opravila zelo dobro delo, kar se tiče sodelovanja. Imeli smo že sestanek s počalci Senci in mislim, da je jasno iz tega osnutka, da ste resnično prisluhnili našim željam, ki smo jih izrekli mi, počalci Senci in drugi. Hvala lepa za to. Mislim, da je rezultat dober. Prav tako se strinjam, da je to dobra in pomembna zakonodaja. Pomembna je, da jo sprejmemo relativno hitro. Ne vem, ali je to, kar se tiče konkurence z Kitajske, resnico najpomembnejša zakonodaja, ki bo pomenila, ali bomo obstali ali ne. Mislim, da ne smemo preveč izpostaviti pomena te zakonodaje, vendar pa se strinjam, da moramo začeti se lotiti stvari in dokončati stvari kar se da hitro. Zato sem govorila o Volvo. Mora biti tudi varna ta zakonodaja. Štiri pripombe in potem še nekaj postopkovnih točk kar se tiče predloga spremembe 3, tistega, ki govori o mešanih mizih podatkov. Moja skupina in sama menimo, da je pristop sveta pravi. Če imamo mešane podatke, bi moral veljati GDPR in, GDPR in ne ta uredba. tako, da bom podala predlog sprememb, ki bo skladu s tem, kar predlaga svet. Mislim, da je pomembno, da se ne sprašujemo o tem, ali so podatki dovolj varni ali ne. To je predpogoj za prost pretok podatkov. Ljudje morajo imeti občutek varnosti, da bodo osebne podatke obravnavali drugače kot ne osebne. Tako da je potrebno to obrniti, ker je na predlog Polčaka. Potem pa javna varnost. O tem so tudi govorili na sestanku Polčaca v Senci. Mislim, da se strinjamo. Želimo zagotoviti uporabo enakih opredelitev, kar se tiče javne varnosti, kot se to že uporablja v sodni praksi EU. Če se bomo glede tega dogovorili, mislim, da lahko potem rahlo spremenimo formulacijo. Seveda je pomembno, da ne uporabljamo kar tako vse prek tehničnih ovir in razlag za podatkovno lokalizacijo, ki ni potrebna. Vendar pa, če bomo imeli lokalizacijo podatkov iz varnostnih razlogov, potem moramo tudi jasno povedati, da če bodo države članice imele možnost to storiti, da bodo morali tudi dokumentirati, da resnično obstaja grožnja javni varnosti. Mislim, da se tu strinjamo. Hvala lepa za 24. predlog spremembe. Tako torej odpravljamo nepotrebno birokracijo. Če bi naj ta zakonodaja bila učinkovita, potem država članic ne sme skrbeti, ali bodo dobile dostop do podatkov drugi državi članici. Ne bi dobile dostop samo z dostopa samega. Če obstajajo pravni razlogi, potem jim mora biti to dovoljeno. Mislim, da je ta 24. predlog dobro formuliran. Morda pa bi lahko vključili še kaj, da bi predstavili lik podjetij. Potrebno pa je odstraniti nekaj birokracije. To je dobro. To je ključnega pomena za to, da držav članic ne bo skrbelo, kar se tiče odprave prvih ljudi, lokalizacije podatkov. Potem pa kodeks ravnanja. Po eni strani krašamo obdobje pregleda, po drugi strani pa širimo časovno obdobje za industrijo, da pripravi kodeks ravnanja. Po eni strani hitimo, po drugi pa oklevamo in zamujamo. Morda bi morali to obrniti. Potem še pripomba. S tem se nismo ukvarjali, bilo pa je to omenjeno na delavnici. Prvič, ko smo si ogledali to zakonodajo, Je bilo na delavnici rečeno, da obstaja neko sivo področje, da je veliko neosebnih podatkov, ki bi jih lahko obrnili, ki niso tako anonimni, kot si mislimo. Tako bi na nek način lahko izkoristili in naredili podatke manj anonimne. Mislim, da moramo paziti, da ne bomo postili odprtih podatkov vrat za dejavno minimizacijo podatkov. Da ne bo potem še več pretoka cenih podatkov, pa tega ne bomo vedeli. Morda nisem bila popolnoma jasna, ampak pripravila bom predlog spremembe, ki bo skušal razložiti to v vodnih izjavah. Če bi imeli prost pretok podatkov, moramo verjeti, da osebni podatki niso na voljo vsem. Dostop podatkov ni isto kot dostop do podatkov. In potem še zadnja točka, tehnična sekretarijatu. Imamo ponedeljek rok za priloge sprememb. Da pa naši asistenti niso mogli dostopati do orodja, da bi podali priloge sprememb. Upam, da bo ta težava rešena. Če ne podajamo predloge sprememb, na hitro moramo imeti dostop do sistema. Hvala za sodelovanje, pripričana sem, da bomo vsa vprašanja uspeli razrešiti še kasneje. Hvala lepa. Kar se tiče vaše pripombe glede rokov, sekretarjat pravi, da je možno podaljšati to za en dan. Tako da bi to bilo naslednji dan, 27. Ana Marija se strinja? Da. Tako, EKR, er. gospod Dalton, žal je bolan, prosim je, da sama spregovorimo njegovim imenom. Najprej bi se rad zahvalil porčavki za sodelovanje in tudi za odprtost, za dialog. Kar se tiče osnutka mnenja, preden se to pošle v prevod, pa potrebno se tem pogovarjati v krogo počivati v senci in to pomeni, da bo vse gladko teklo, koliko se le da. Po nemeri podpira prizadevanja poročevalke za zmanjšanje izjem pete uredbi. Skušnja nas očijo, da obstaja resno tveganje, da bi lokalni organi zlorabljali te nepotrebno lokalizirane podatke, razen če bodo morali navesti razloge in ukrepe. Mi v parlamentu smo ambiciozni, da se držimo proračun porabe, koliko se le da. Obstaja pa tveganje, da bi končno uredba razočarala in odstranila in ne odstranila veliko vir za prost potok podatkov. To bi bilo škoda, kajti prednosti liberalizacije tega trga so velike. Ta uredba ni mišljena za to, da bi otežila življenje javnim organom in zato, da pozdravlja predloge sprememb, ki bi za legitimne zahteve za dostop podatkov olajšale postopke za javne organe. To ga je skrbelo, ko se je pogovarjal z nekaterimi regulatorji na sestankih do sedaj. Pozdravljam pa tako povdarek povečevalke, da ta uredba velja tudi za javna naročila kar je koristen dodatek besedilu. Strinja se, da je potrebno okrepiti element pregleda te uredbe. To je področje, ki je dinamično, se hitro spreminja in potrebno se hitro odzvati na spremembe. Nihče v tej dvorani si ne more predstavljati, kako bo. Kar se tiče mešanih tipov podatkov, pa se popolnoma strinja s poročevalko. S komisijo se je o tem tudi že pogovarjal. Ta uredba in GDPR sta dopolnilni in se ne podvajata in gre za isto pravno področje znotraj EU. Večina nizo podatkov se boje tako osebne kot neosebne podatke, večina podatkov je neosebnih. Skočujoč take tipe podatkov iz tega vsega bi resno omejilo prednosti te zakonodaje. In seveda, če imamo tu neosebne podatke, še vedno uporabljamo standarde varnosti podatkov, kjerkoli že podatki so in kakršnekoli tipa so v EU. Če ne bomo sprejeli tega pristopa, potrebno je tudi ločevati skupaj podatkov, bomo resnično škodovali še pa posebno MSP-jem. Kaj se tiče prenašanja podatkov, pa mislim, da moramo razviti kodeks ravnanja. potrebno se osredotočiti na pregleden sistem, na sistem, ki je po prenos enostaven, tako bomo povečali konkurenčnost in tudi kakovost storitev za uporabnike, še prav posebno za MSP-je. Kot EKR bomo podali nekaj predlogov sprememb, glede vprašanj, ki smo jih urisali, ampak šlo bo to zelo v to smer, v katero smo to pisali in veselimo se sodelovanja z Ano Marijo. Hvala lepa. Uh, Tako. Sedaj pa Dita Rancova, ki je počela, ko sem si zajde, prosim. Hvala lepa. Ne vem, ali si želim Volvo, Volvo ali Ferrari. Veliko skupnega imamo s Kristel, ker sva šla skozi trialoge. Glede homologacije vozil. Škoda je tudi dobro znamka, bi rekla. Ampak najpomembneje je, da bo avto hitro na cesti. Resnično se zahvaljujem Ani Mariji za to poročilo, mislim, da gre v zelo dobro smer. Pozdravljam tudi dejstvo, da skušamo pospešiti postopke v parlamentu. Kar se tiče mešanih, niso podatkov, pa lahko povem v tem trenutku, da se moram tem še pogovoriti v skupini. Potem pa še nekaj pripomp, četrti člen, ker je to uredba in ni direktiva, bi bilo morda potrebno jasno povedati, da so zahteve, da so pripravljate po zahteve o lokalizaciji, nekaj, kar mora biti upravljeno v okviru držav članic in da to ni zasebna izbira odnosov med podjetji. Lahko bi to napak razumeli, tako kot je to zapisano v tem členu. Prav tako pozdravljam, da države članice, banke, naprimer, ne morejo reči, da mora biti ti podatki na določeni lokaciji. Istočasno pa mislim, da banka, ki ima zaseno pogodbo s ponudnikom storitev, mora sama imeti možnost odločiti, kaj si želijo, kje bodo ti podatki. To mora biti komercialna odločitev. Predlog smem poporočal, kaj je ustrezen, vendar pa potrebno bo to še malo urediti, kar se tiče formulacije. Šesti člen. Strinjam se z vašim splošnim predlogom spremembe. Mislim pa, da moramo poskrbeti tudi za vključitev načela interoperabilnosti. Tudi to se lahko napak razume. V bistvu želimo, da podjetja zagotovijo, da je vsa programska oprema nedoprebilna. To seveda ne pomeni, da mora programska oprema podjetja A ravnati podatke podjetja B na čisto enak način kot podjetju B. To samo pomeni, da se lahko te podatke procesira na ustrezen način. To vam morda lahko pomeni spremembo formata. GDPR govori samo o medoperabilnosti, kar se tiče medoperbilnih formatov. Od najzjave 68, da moramo torej imeti formate, ki jih računalniki lahko berajo. In potrebujemo torej neke skupne standarde. Morda bi to lahko spremenili v to. In potem za konec, formulacija kakršnekoli smernice v 9. členu o mešanih informacijah podatkih in odnezjavo 28. To bi morali narediti bolj strogo, kaj naj bo vključeno v te smernice. Je samo za vprašanje, kaj je nujno povezano ali kakšen tip dobrih praks, kot se zdi, da je to zapisano. V tem trenutku bi komisija lahko vključila vse, vsakogar v to. Morda bi bilo dobro, če imamo nekaj več smernic za smernice poleg teh treh točk, nekaj manjših sprememb, vodnih izjav, pa predsedujoča menim, da je to zelo dobro poročilo. Veselim se sodelovanja z Ano Marijo, Kristel in ostalimi kolegi pri tej pomembni temi. Hvala. Svoje predloge sprememb pa bom vložila v angliščini, da bom pospešila postopek. Hvala lepa. Zeleni Julija Reda, prosim. Hvala lepa. Naj se zahvalim poročevalki za odličen osnutek poročila. Upamo, da bomo tako pospešili pogajanje in to precej. Strinjamo se s pripombami, kar se tiče mešanih nizov podatkov. Relativno jasno je, da če podatki niso povezani, če jih lahko ločimo, potem to ni mešanti podatkov. Ampak enostavno je nemogoče zahtevati, da bi imeli jasno ločevanje osebnih in neosebnih podatkov v vseh primerjih. GDPR velja za vse osebne podatke in seveda velja to tudi za mešanje za podatkov. Kar se tega tiče, smo že dosegli soglasje med različnimi političnimi skupinami. Ambiciozni časovni razpored nam je všeč, to, da je skrajšen čas do pregleda. Prav tako menimo, da je potrebno izjemo za javno varnost pojasniti in jo omejiti, tako da bodo države članice to načelo resnično uporabljene, samo takrat, ko bo to res potrebno in da bo prepoved lokalizacije podatkov strane tanke ne bo prišlo do javne nevarnosti. Mislim, da je potrebno to izjemo dodati še prav posebno za pregled, kajti morda se bo pokazalo, da konec koncev države članice te izjeme sploh ne potrebujejo. Potem pa še zanimiva zamisel, ali so informacije o zahtevah o lokalizacije lahko dodane informacijam skupnem digitalnem portalom. Danes smo začeli pogovore o tem in mislim, da če se komisija strinja, da to je dobro zamisel, morda lahko o tem govorimo tudi že na tehnični ravni. Kaj ti več relevantnih podatkov kot bo za državljane in podjetje, ojo, bolje bo. Ljubo. Potem pa še točka, kjer imamo drugačno stališče, kar se tiče kodeksa ravnanja o lokalizaciji podatkov. Mislim, da je dobro, da imamo odprte standarde. Podpiramo tudi specifično omembo standardiziranih računalniško beljivih podatkov, ampak še vedno ne vemo, zakaj bi za neosebne podatke imeli kodeks ravnanja pri GDPR, pa imamo pravno zavezo. Torej, potrebno je upoštevati tudi to, da bi ta dva ukrepa bila kar se da usklajena glede na mešanje tipe podatkov. In bi si torej želeli zavezo za lokalizacijo podatkov pri nasebni podatki po GDPR. Argument komisije nas ne prepriča, da ni dovolj dokazov za to. Mislim, da je bilo dovolj dokazov, da smo to vključili v GDPR. -a kar se tiče potrebe po lokalizaciji, po prenosu podatkov, pa ni ravno velike razlike med osebnimi in neosebnimi podatkov. Gre za to, da lahko hitro zamenjamo ponudnika storitev in to mora biti na voljo tako za neosebne kot osebne podatke. Da pa to je tisto glavno, kjer bi šli v drugo smer. Nasplošno pa mislimo, da je osnutek poročila dober, in bomo verjetno lahko hitro nadaljevali. Hvala. Hvala lepa. Tako sedaj pa gospod Šasta, ne Evropska komisija, prosim. Okay, good morning everyone and uh, many thanks for the... Hvala lepa. Hvala lepa za odlično delo, ki ga odbor pravlja pri tem pomembnem dosejo. Hvala lepa koraciji Bild, še prav posebno, za veliko pravnega dela na tem področju in zato, da ste hitro pripravili to poročilo. Hvala lepa vsem poročevalcem v senci in za interakcijo z njimi. Na splošno se strinjamo glede glavnih parametrov te uredbe, kar je najpomembneje. Vsi ste govorili o zelo pomembnih stvarih, seveda ne govorimo o vseh podrobnostih, vendar pa mislim, da smo pri glavnih elementih načel, ki tičijo za to uredbo, dosegli široko soglasje. Resnično se torej veselimo nadaljevanja sodelovanja z vami, da bomo predlog še izboljšali. Bolj podrobno, če se lahko vrnem na nekaj javnih elementov, ki so bili predmet razprave in so poročilo. Najprej. Absolutno pozdravljamo dejstvo, da ste skušali zožiti ali ohraniti izjeme na samo manjši obseg primerov. Ne želimo tega širiti, torej samo javna varnost in jasno opredelitev, kaj to pomeni. Hkrati pa tudi, da ohranimo tudi podatke javnega sektorja v tem obsegu. To je zelo pomembno za komisijo. To je prihodnost e-upravljanja, prihodnost politik javnega sektorja. Kar se tega tiče, torej, moramo ohraniti javni sektor te vredbe. To je ključnega pomena za nas. Prav tako da bi jasno povedali, da so vse ravni javnega upravljanja nacionalne, lokalne, regionalne vključene v to. To je tudi zelo pomembno za nas. Kar se tiče dostopa do podatkov, pa se nam zdi predvsej jasno, da je mehanizem, ki je v tej uredbi, zato da ne bo presegal mehanizme, ki jih že imamo v drugih delih zakonodaje veliko imamo mehanizmov sodelovanja za izboljšanje čezmenega stopa do podatkov na področju davko ali pa tudi evropskih preiskovalnih eh, elementov. To je torej neka varovalka, ki je bila vzpostavljena strani držav članic, zato da če ni nobenega drugega mehanizma za sodelovanje, bomo lahko zagotovili, da bodo pristojni organi lahko dostopali do podatkov, če so drugi državi članici. Najbolj sporna točka pa verjetno zadeva mešanje tipe podatkov. Načeloma se popolnoma strinjamo z gospod Koraco Bild. Dejstvo, da ta uredba ne spreminja področja uporabe in izvajanja GDPR. -ja. To je za Evropski parlament zelo pomembno, prav tako tudi za komisijo. Še pa posebno zato, ker bo GDPR v naslednjih nekaj mesecih postal polno operabilen ko mi razumemo formulacijo in pravne termine, zagotoviti moramo, da ta uredba ne posega v izvajanje GDPR-ja. Celo v primerih mešanih nizov podatkov je GDPR tisti, ki velja za vidik zaščite podatkov. Ne smemo torej skušati vključevati v to uredbo tudi osebne podatke, kajti to je je uredba o neosebnih podatkih, tako da bi bilo čudno, če bi sedaj vse skupaj pomešali. Kakorkoli že, mislim, da gre samo za formulacijo. Kar se tiče prenosa, mislim, da moramo industriji dati priložnost, da uporabi svoje znanje, svoje prakse in da sodeluje med sabo. Pa tudi s potrošniki. Mislim, da je to zelo pomemben element razvoja tega kodeksa ravnanja. Tako lahko vsi zgolj pridobimo. Trenutno, če si pogledamo računalništvo v oblaku, znaša samo 21 odstotkov v Evropi. Razpon med državami je precejšen. Če bodo ponudniki oblakov lahko povečali zaupanje potencijalnih potrošnikov, bodo potem razširili tudi potrošniško bazo. Zato pa morajo podati strezna zagotovila potencijalnim potrošnikom, da če bodo premaknili svoje podatke drugega ponudnika, da bo to enostavno in da bo vladalo zaupanje med različnimi ponudniki in potrošniki. Potem še en vidik, če si želimo ohraniti visoko raven sodelovanja pri razvoju tega kodeksa ravnanja, je pomembno, da mobiliziramo vse akterje. Velike ponudnike oblakov, pa tudi manjše. In veliko jih je v EU. Zelo težko pa bo udeležbo MSP-jev taki vaj ohreniti, če bo obdobje predolgo. Zato predlagamo bolj kondenzirano obdobje za to, da bo udeležba MSP-jev tudi zagotovljena. Smernice. Komisija s tem nima težav. Edini pomislek je, da si želimo zagotoviti, da to ne bo pri pripraviti zakonodaje pomenilo zamud. Ampak seveda to vas ne preseneča. Potem še nekaj vratnih pripomb. Gospa Šal de Moze je govorila o deanonimizaciji podatkov. Mislim, da je moč predloga komisije, kar se tiče opredelitve neosebnih podatkov ravno v tem. Resnično si želimo, da bi ta uredba bila pripravljena na prihodnost. To pomeni, podatki, ki so danes anonimizirani, bodo morda v prihodnje z razvojem umetne inteligence, tehnologije, zakozmoglih računalnikov, se spremenilo. Ampak v tem primeru je zelo jasno, da bo veljal GDPR za take podatke, kajte potem ne bodo več anonimni, bodo postali osebni. Vseeno, tako v GDPR kot v tej uredbi imamo odločena načela prostega pretoka podatkov in končno bi za podjetja to moralo pomeniti enostavna pravila. Ali osebni ali neosebni podatki ali mešani podatki nizi podatkov, ti podatki morajo po EU se prosto pretakati. Pozdravljamo dejstvo, da ta odbor želi pospešiti ta postopek, dela pod velikim časnovim pritiskom in bi lahko še pospešili postopek, kot je jala gospa Garanzova, to odbor nam je zelo všeč. Gospa Hrenzova je omenila tudi svobodo sklepanja pogodb, to tudi podpiramo za podjetje, pa tudi za javno administracijo. Gre za svobodo izbire. Želimo si tako evropske, želimo si evropska podjetja, pa tudi javne organe, ki bodo imeli svobodo izbire na vseh ravneh. Shranjevanje in procesiranje podatkov mora biti možno kjerkoli si to želijo v EU. Prenos. Še ena moj zadnjih pripomp. Gospa Reda je omenila možnost obveze. Evropska podjetja imajo težave na zelo konkurenčnem trgu računalništva v oblaku. Tako da jim želimo omogočiti, da bodo lažje sodelovali pri tem tudi pri kodeksu ravnanja. Pri manjših akterjih postane varnost, da bodo njihovi podatki, njihovi uporabniki uporabili možnost mednarodne konkurence. Želimo si torej ustrezno raven poštene konkurence v Evropi za to. Potem pa še druge izkušnje, izkušnje pri kodeksu ravnanja, tudi kar se tiče zaščite podatkov. In tu imamo nekaj težav, da bi zajeli tako dolgo obdobje. Želimo torej se mobilizirati za krajši čas. Komisija je že začela delo z industrijo, tako na dobavni kot porabniški strani. In resnično mislimo, da bi ta kodeks ravnanja lahko pripravili v kratkem času. Še enkrat naj zahvalim temu odboru. Hvala lepa za to poročilo. In resnično mislimo, da bomo hitro napredovali pri tem dosegu. Veselimo se končnega poročila odbora. Hvala lepa. Hvala. In smo ponovno pri naši pročevalki. Ana Marija Koracabild, prosim. Hvala. Hvala lepa za vso podporo, dragi kolegi. Prav tako bi se zahvalila komisiji, kaj ti odgovorili ste na številna vprašanja, ki so jih izpostavili kolegi. Kolegi, mislim, da ste razumeli, da to, kar smo dali v besedilo, je lahko tudi rezultat kompromisov med pogajanji. Sama sem torej, pripravila kompromise, tako da bi pospešila postopek. Kristel, potem pa še nekaj eh, specifičnih pripomb. Hvala lepa. Glede mešanih podatkov, bodimo si na jasnem. Ne moremo spremeniti GDPR-ja eh, s to zakonodajo. Osebni podatki bodo zaščiteni. Karkoli bomo že počeli s to uredbo, bodo torej, eh, še vedno zaščiteni v skladu z GDPR. Zakaj pravim to? torej da mora biti um, ta ureda povezana z vsemi nizi podatkov, ker to ne vpliva na GDPR. Ne moramo sedaj omejiti področja uporabe GDPR. GDPR bo veljal tako ali drugače po svetu Evropi. Obene pa tudi ne moramo MSP-jo prisiliti v to, da bodo izvajali GDPR za neosebne podatke. Sploh, ko nas strokovnjaki pravijo, da neosebni podatki uh, se vedno bolj pogosto uporabljajo vsi v območju. Potem pa imamo še druge podatke, bolj upravne podatke, z vsem spoštovanjem do teh podatkov. In prej se govorilo o teh Ferrarih in tako dalje. Torej, ja, veliko je odličnosti v Evropi. Ne vem, lahko izberete ta ali pa drug avtomobil v Evropi. Veliko jih je. Ampak pravim, ta uredba spremenja stvari. Zakaj? Zato, ker mi lahko tukaj v bistvu nekaj blokiramo ali pa zostajamo. Kot se je to zgodilo, naprimer, pri zasebnosti ali pa elektronski komunikaciji. Torej, tukaj bi lahko res nekaj storili. Zakonodaja ne bo spremenila sveta, ampak nekaj pa lahko storimo. To je res lahko marsikaj spremeni za inovativnost v Evropi. Če bo pa tukaj napravljena napako, potem pa bomo res zmanjšali možnosti za poslovanje in delovna mesta. In potem bo Kitajska pridobila. To je resno. In naša torej, pogajalska pozicija je potem lahko oslabljena. Potem pa še javna varnost. Kristel, kot si predajala, ja, se strinjava. Tukaj ni nikakršnega nesoglasje, hvala lepa za 24. predlog spremembe, ga zelo cenim. Potem kodeks ravnanja. Ti in pa Julija, torej isto vprašanje. Glede, tukaj vedno pozivamo komisijo za boljšo zakonodajo, za več ocen učinka in več analiz in tako dalje. In potem, ko so to sedaj storili na zelo celovit način, sami so to storili med različnimi pristojnimi organi, pa če so že to storili, potem moramo spoštovati rezultat, če so res tako dobro opravili delo in so ga opravili vsi ti strokovnjaki. Mislim, da v Evropski uniji imamo veliko drugih področji, kjer uporabljamo kodeks ravnanja. Naprimer, energetska učinkovitost, najboljše prakse pri tem za baze podatkov. Mislim, da tam stvari dobro delujejo. Glede, z avtomatizacijo ne moramo imeti potem GDPR-ja kot modela za vse druge stvari v Evropi. Lahko se kaj druga uporabi za vzorec. GTPR je nekaj drugačnega in pokriva drugačne tipe podatkov. Zato mislim res, eh, GTPR ne more biti model za druga področja. Pa še nekaj, Judith. Res sem poskušala poštevati tvoje pomisleke. Te si že izpostavila v preteklosti. Na dva načina sem to poskušala storiti. Kot prvo, sem dodala, da mora komisija spremljati postopek pri kodeksu ravnanja. Prej smo mi zapisali facility to encourage, torej spodbujati. Sama sem dodala še spremljati, kar pomeni, da mora komisija aktivno spremljati, preverjati, kaj se dogaja. Torej, ali je to tisto, kar je želel so zakonodajalec. In potem še nekaj postopek pregleda. To odgovara na številne vaše pomisleke. Namreč, kodeks ravnanja sploh še ne bo zaključen, ko pa smo že začeli za ocenevanje tega. Ne, torej so zakonodajalci imajo zelo pomembna poblastila, prosim tem. Tako da lahko posežemo v postopek, če se nam zdi, da postopek prihodov soravnanja ni ustrezen. Zato mislim, da je to najbolj učinkovit in smotren način delovanja. Seveda bo vse skupaj vzelo še kar nekaj časa, ehm, ampak gotovo manj časa, kot pa če bi imeli preskriptivno zakonodajo. Mislim, da seveda potem treba spoštovati naše izkušnje pa izkušnje zainteresiranih strani, ti jih imajo še več seveda bomo to potem še pošteli pri postopku pregleda. Potem še anonimizacija podatkov, gre se, da se strinjam, mislim, da tukaj nima smisla, da posegamo to, ker. Glede, to se sploh ni zgodilo, nima smisla, da preventivno rešujemo nek problem, ki ga še ni. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Julija, eh, hvala lepa za to membo digitalnega enotega hoda, Single Digital Gateway. Ne more se daj. Uh, upisovati sklica na uredbo, če ta uredba še ne obstaja. Ampak upam, da se bodo vaša pogajanja čim prej končala, tako da bomo lahko tudi vključili to uredbo Single Digital Gateway še v naše besedilo pred koncem triloga. Hvala lepa za to in hvala lepa tudi EKR-ju in pa kolegu Daltonu za podporo. Mislim, da to, kar je povedala Dita, je tudi čisto v redu, četvrti in šesti člen, interoperabilnost, to je vse ok. Uh, tudi več jasnosti glede smernic. Ja, gledajte, v uredbi bi zapisali, da je treba pripraviti smernice pred sprejetjem, zato pričakujemo, da ne bo zamud pri postopku. In s tem, predsedujoča, res lahko zaključim, se veselim predloga spremenja, pa gledajte, kolege, tukaj želimo zagotoviti pravno gotovost, se moramo odzvati na to, kaj se bo dogajalo. V prihodnosti želimo jasne opredelitve, ki bodo praktične tudi, praktične. Torej res želimo močen mandat za pogajanja s svetom. Nima smisla tukaj razvodenimo to besedilo. Seveda lahko podate predloga spremem, ampak res prosim, predvsem moramo misliti na čim bolj kratko, jedrnato, čim bolj učinkovito besedilo. Hvala, hvala, uh, Armarija, 27. ne pa 26. kot prej, bo sedaj nov rok za uložitev predloga spremem. Torej, meseca marca. In s tem lahko zaključimo to točko in naš sestanek, naš naslednji sestanek bo 23. in 24. aprila. In sedaj zaključujem naš sestanek za danes. Hvala lepa vsem, da ste prišli. Hvala lepa sekretarjato. Hvala tudi tolmačem. In lep dan. Hvala.